Dear colleagues, can we start the session? Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Povedati vam moram, da nas prenašajo po spletu, zato prosim, da se lepo vedete. Mislim, da je zelo pomembno, da nas državljani vidijo v najboljši luči. To je seja, na kateri bomo zelo trdo delali, zato Želim toplo pozdraviti tudi vse poslanke in poslance iz nacionalnih parlamentov. Povedati želim tudi, da sta danes z nami tako predsedstvo sveta kot tudi Evropska komisija. Prvič po sprejetju novega regulativnega okvira bo komisija spregovorila. Komisar Han bo spregovoril. To bo prvič v Evropskem parlamentu. Glede na to, da ste prisotni nacionalni parlamenti, bo torej to prvo predstavitev tudi za nacionalne parlamente. Imamo tudi gospod z Polske, ki nam bo predstavila um, zadeve v imenu polskega predsedovanja. Z nami so tudi trije kolegi iz nacionalnih parlamentov, ki bodo govorili kot glavni govorniki. Govorili bodo v imenu treh držav članic. Gospod Ernst Kinsken iz nemškega Bundestaga bo spregovoril. Gospod Laszlo Hakis, član mađarskega parlamenta. In gospod Vili Trofenik, eh, član slovenskega parlamenta. To priložnost želim izkoristiti tudi zato, da na kratko povem, da bomo slišali govore na začetku, pa želim tudi sama povedati par besed. Na to bo spregovoril komisar Johannes Hahn in gospa Bendel, potem pa trije kolegi iz nacionalnih parlamentov. Na to pa bomo dali besedo tudi tistim, poslancem iz nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, ki bodo želeli besedo. Prosim vas, da izpolnite obrazec, ki je pred vami, zato da se bomo lahko odločili, koliko sekund ali minut boste imeli na voljo, da spregovorite. Zelo je to pomembno in prosim vas, da to storite čim prej. sem predsednica odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu, zato želim povedati nekaj besed o tem, zakaj je ta seja tako pomembna za nas. Povedati želim tudi, da je zelo pomembno, da sta z nami gospod Ivona Bendel in gospod komisar Han. Srečamo, srečujemo se v posebnem kontekstu. Zakaj? V Evropi veliko govorimo o stabilnosti. Mislim, da se moramo v veliki meri obrniti nas proti rasti. Rast potrebujemo v prihodnih letih in to tako v smislu tradicionalnih faktorjev, z tradicionalnega vidika, obenem pa moramo najti nove načine rasti, zato pa potrebujemo naložbe in, kakor veste, naložbe zahtevajo financiranje. Financiranje in viri financiranja so tisti izziv, ki ga moramo rešiti. V tem kontekstu je prihodni proračun EU in večletni finančni okvir za leto 2013-2020 zelo pomemben vir javnih financ, javnega financiranja. Še dve leti imamo pred sabo in v teh dveh letih moramo storiti vse, da poskrbimo, da bo ta proračun dejansko vlagal v politike, ki bodo lahko zagotavljale rezultate, ki bodo pritegnile tudi zasebna sredstva iz finančnih trgov. Prav tako moramo evropska sredstva vlagati v tiste politike, ki lahko premaknejo vzorce naložb in ki lahko zagotovijo, da bomo v Evropi vlagali v tiste politike, vidike in v tiste veje, zaradi katerih bomo lahko uspešni in zaradi katerih bomo lahko ustvarjali dolgotrajna delovna mesta, delovna mesta, ki jih ne bomo jutri izgubili, um, tako da jih bomo našli v državah, v sponu. Predstavili bomo prvi svežen podobnih politik. Zelo sem zadovoljna, da je gospod Han uspel, da so njegov svežen politik sprejeli. Imeli bomo torej pogajanja o novem svežnju. Obenem pa bomo govorili tudi o pogajanjih o večletnem finančnem okviru. Ta pogajanja se že izvajajo in se bodo nadaljevala. Kakšna je vloga parlamenta v proračunskih pogajanjih? Vloga Evropskega parlamenta je omejena. Zakaj? Lahko podamo le svoje soglasje. Vendar, mislim, da smo v zadnjih dveh letih z političnega vidika jasno dali vedeti, kakšno je naše mnenje. Naša politična vloga je mnogo močnejša od tega, kar bi lahko predvidevali na osnovi formalne vloge iz pogodb. Vendar pogajanja o regulativnem okviru za kohezijsko politiko so predmet tako imenovanega soodločanja. To pomeni, da smo dejansko na enakovredni svetu in parlament je torej enako pomemben kot svet. Povedati želim, da danes ne začenjamo znova. S gospodom Hanom sodelujemo in tudi z generalnim direktoratom za regije. Že dve leti tesno sodelujemo, imeli smo več zaseden, več srečen, gradimo soglasje, vedno bolje se razumemo in tudi vedno več medsebojnega zaupanja. Mislim, da smo danes že tako daleč da lahko do konca naslednjega leta zaključimo pogajanja o regulativnem okviru. In še nekaj. Evropski parlament je s svetom začel pripravljati novo politiko strojko. S polskim predsedstvom izjemno dobro sodelujemo, vendar tudi Danci in Ciprčani so udeleženi pri tem in mislim, da smo že vzpostavili povezave in okvir za sodelovanje. Tukaj pride uh, v igro vaša vloga, sami jo dobro poznate, ampak podariti želim, da imate tukaj oranžni karton v svojih rokah. Upam, da ga boste modro izkoristili, zato da bo ta proces tekel kolikor je le mogoče tekoče in da bo vse skupaj služilo evropskemu gospodarstvu in evropskim državljanom. Tukaj smo zato, da razložimo vse, kar vas morda zanima v prihodnjem letu, seveda pa računamo tudi na vašo pomoč in podporo, zato da bi kohezijska politika pripomogla k rasti in da bi kakovost življenja evropskih državljanov bila boljša. Sedaj prosim komisarja Johannesa Hana, da predstavi nov eh, regulativni okvir za kohezijsko politiko. Komisar, izvolite. Senjor profesor Hübner, Dedanuta, honorable members. Hvala lepa, gospa Danuta, spoštovane poslanke in poslanci, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci. Verjetno ste slišali, da naše zasedanje poteka tudi, se prenaša preko spleta, zato pozdravljam tudi vse državljane, ki poslušajo zasedanje tega odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu. Zelo sem zadovoljen, da sem danes tukaj z vami. Danes je dan, ko je Evropska komisija sprejela vse različne uredbe v zvezi s strukturnimi skladi. Vesel sem tudi, da imam priložnost, da vam podam predstavitev o tem, o naših zakonodajnih predlogih za novo kohezijsko politiko. Danes, ko poteka tretje medparlamentarno srečanje. Kohezijska politika je relevantna za vse regije v Evropi in je namenjena vsem vam. Zato se zahvaljujem odboru za regionalni razvoj in Danuti Hübner za to izjemno priložnost. Danes govorimo o novem poglavju na področju kohezijske politike. Predsednik Barozo je prejšnji teden govoril o novem zagonu Evropske unije. Predlogi, so, predlogi ki jih predstavljamo danes, so del tega zagona. Zagotoviti želimo nove naložbe in investicijsko politiko za Evropsko unijo. To je nekaj, kar je nujno potrebno za naše državljane, za našo, naše gospodarstvo in tudi za naše okolje. Sodobna naložbena politika ni le plod mojega razmišljanja in nekaj neprespanih noči, ampak gre za vsoto zamisli, ki smo jih zbrali na podlagi posvetovanj in kako je povedala Donita Hübner, smo se srečevali tudi z Evropskim parlamentom, z državami članicami, regijami, predstavnimi, predstavniki drugih regionalnih in nacionalnih oblasti ter zainteresiranimi stranmi. Vendar Nacionalni parlament in predstavniki iz nacionalnih parlamentov so vedno bili zelo dragocen podpornik, zato se vam še enkrat zahvaljujem ob tej priložnosti. Rezultat kaže, da se je naše prizadevanje izplačalo. Danes lahko rečem, da smo misijo uspešno opravili. To sicer drži samo zame, kajti misija za vas se je šele začela. Mislim, da je to začetek obsežnih pogajanj, ki vas čaka v naslednjem letu. Vesel pa sem, da lahko predstavim predlog, ki skoraj v 100 odstotkih odraža to, kar smo v 20, letih, odkar, v 20 mesecih, odkar sem prevzel to mesto, želeli doseči. Naj vas upomnim na nekaj menikov. Večina se vas spomni, da je bilo izhodišče zelo zahtevno podoba kohezijske politike je bila pod pritiskom, ne glede na to, da je prav gotovo bila uspešna. Danes imamo 84 konvergenčnih regij in v skladu z našimi simulacijami na podlagi gospodarskih kazalnikov bomo v prihodnosti imeli samo 68 konvergenčnih regij. Če povem drugače, 34 milijonov državljanov je sedaj na boljšem kot pred nekaj leti. Mislim, da temu nihče ne more nasprotovati. Naša politična usmerjenost je zapisana v sklepih in skupaj smo prepričali številne kritike, da Evropa dejansko potrebuje kohezijsko politiko, ki bo usmerjena v rezultate, ki bo lahko zagotovila cilje iz strategije EU 2020 in da bo zagotovila tudi rast in delovna mesta. Ta prizadevanja so nas pripeljala do tega, da kohezijska politika ostaja zelo pomembno politično področje. To se odraža tudi v predlogu za večletni finančni okvir iz junija letos. Mislim, da imamo 36 milijard plus 40 milijard iz novega sklada Connecting Europe, tako bi lahko dejansko zagnali več pomembnih projektov. Ampak vidite lahko, da nas čaka še več pomembnih korakov, preden bo to dokončno sprejeto in se začelo izvajati. Danuta je to že povedala, ampak prav gotovo nismo začeli iz ničle. Danuta je bila prej komisarka in že sama je zelo veliko naredila za to, da smo konsolidirali politiko tako, da smo dejansko zagotovili finančne sredstva za lizbonsko strategijo. To je delovalo. Gospodarska kriza iz leta 2008 in nedavne dogodki jasno kaže, da moramo iti še dlje. Še posebej sedaj, ko smo proračunsko omejeni. Kohezijska politika mora postati bolj izbirna. Posvetiti se moramo rezultatom, sistematičnemu koncentriranju in ustrezno moramo izbirati spodbude. Večletni finančni okvir določa naš manevrski prostor in to, kako bomo pripisovali in določali finančna sredstva. Večletni finančni okvir določa tudi to, kar, kaj imamo na voljo za vsako regijo, za teritorijalno sodelovanje in za regije s specifičnimi geografskimi in demokratičnimi značilnostmi. Vključujemo vse regije, ampak se posvečamo najbolj najrevnejšim regijam. 71,5 um, odstotka razpoložljivih sredstev namenjamo 120 milijonom ljudi, ki ta sredstva najbolj potrebujejo. Še vedno so v zaostanku, zato jim poskušamo zagotoviti ustresno infrastrukturo in diversificirano gospodarstvo, zato da bo Evropa uspešnejša. Takšne naložbe se izplačajo, poleg tega, da dve tretjini izvoza vsake države članice teče na notranji trg. Imamo tudi jasne dokaze za to, da en evro, ki ga porabimo na polskem, prinese 46 centov za stare države članice, torej EU15. Zato boste razumeli, zakaj je to tako pomembno in zakaj je pomembno, da naša politika dejansko doseže tudi rezultate sedaj pa še zakonodajni predlog sam. Vedno sem si prizadeval za to, da bi bila pravila enostavnejša. Zato smo natančno preučili, kako bi lahko poenostavili celotni okvir za kohezijo. Zato predlagamo, da bi harmonizirali pravila in skupne določbe za to, ne le med različnimi strukturnimi skladi, ampak tudi na področju podeželskega razvoja ter pomorske in ribiške politike, predlagali smo enotno, vseobsegajočo uredbo, ki bi vključevala skupne značilnosti in mehanizme za pet instrumentov financiranja. Evropski sklad za regije, kohezijski sklad, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za uh, razvoj podeželja ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. To je zelo pogumen korak k boljšemu dostopu in boljšemu usklajevanju. Prvič, dejansko nam je uspelo vključiti vseh pet skladov pod en okvir. Naš predlog je, da bi vse skupaj združili, zato da bi dosegli boljšo uspešnost, imeli bi skupna orodja, skupno poročanje in skupno oceno. Mislim, da to velja sedaj za vse sklade. Videli boste veliko primerov poleg tega je, bilo, je postalo jasno, da je treba kohezijsko politiko umeriti tako, da bo sprožala rast in uvajala nova delovna mesta. Naša naložbena politika mora biti usmerjena v to, da bomo gospodarsko uspešnejši, da bomo pomagali regijam v zaostanku in da bomo izboljšali delovanje notranjega trga. Vse regije, ne glede na to, kako razvite so, se morajo posvetiti temu, da začno izvajati pametno in trajnostno ter vključujočo rast. Naprimer, brezposelnost mladih je nesprejemljiva kjerkoli v Evropi, ne glede na to, ali je stopnja brezposelnosti mladih le, tako imenovani, le 8 odstotkov ali 20 odstotkov ali žal celo 50 odstotkov ponekod. Povsod jo moramo zmanjšati. Še vedno moramo izvajati tudi vključevanje na ravni EU in državljanom poslati signal, da moramo sodelovati tudi onkraj meja. Danes vam ne morem podati podrobnih eh, številk za vsako regijo. To bo mogoče le potem, ko bomo imeli sporazum o celotnem proračunu za naslednje finančno obdobje, ampak pokažem vam lahko simulacijo, ki temelji na trenutnih številkah in upam, da to deluje. Da. Uvedli smo prehodne regije, zato imamo sedaj še bolj konsolidiran in pošten sistem, ki regije, ki so v enakem gospodarskem položaju, obravnava enako čemu so namenjena finančna sredstva. Pogodba jasno navaja, da moramo si prizadevati za to, da manjšamo razlike med regijami, ampak sami se moramo dogovoriti, kako jih bomo zmanjšali. Vedno sem dejal, da si resno želim doseči, da bi kohezijska politika postala ključno urode za to, da izpolnimo cilje Evrope 2020. Zato potrebujemo nov okvir, ki se bo posvetil določenemu in omejenemu številu prednostnih nalog. To bo v skladu z strategijo EU 2020. Strinjali smo se o 11 tematskih prednostnih nalogah, ki so povezane z strategijo EU 2020. Regijam pa moramo dati tudi možnost, da se prilagodijo na te obsežne cilje v skladu s svojimi potrebami. Drugič, imamo določene minimalne deleže za Evropski socialni sklad. 25 odstotkov v manj razvitih regijah, 40 odstotkov v prehodnih regijah in ostalo v razvitih regijah. Poleg tega smo usta, ustavili oziroma ustavili tudi obveznost, da zberemo sredstva o omenem številu uh, ciljev. Seveda vlagamo tudi v rast in delo na mesta ter teritorijalno sodelovanje kako deluje programiranje. Tukaj vidite, kako to poteka in kako bo to potekalo za financiranje v prihodnosti. Kakor vidite, predlagamo skupni strateški okvir za pet skladov. To pa pomeni, da bomo projekte iz EU 2020 izvajali v okviru skupnih smernic. Kakor sem vam že povedal, okrepiti je bilo treba integrirano programiranje, zato smo predlagali, da bi države članice imele možnost pripraviti in izvajati programe za več skladov, vključno so EDF, ESF in kohezijski sklad. Na osnovi skupnega okvira bodo države članice pripravile partnersko sodelovanje skupaj z operativnimi programi, o tem pa se bomo pogajali s komisijo. Vedno sem podarjal, da je treba združiti različne ravni vladanja, vključno z lokalnimi in regionalnimi. Zato so določbe v programiranju takšne, da predvidevajo vzpostavitev novega kodeksa dobre prakse v zvezi z izvajanjem partnerskih načel in upravljanja na več ravneh. To je meni, ki izhaja iz strategije 2020. Ta meni se potem preoblikuje v prednostne naloge na področju naložb v skladu z tem, čemu je namenjen posamezni sklad. Naprimer, pod tematskim ciljem krepitev a, konkurenčnosti MSP-jev predlagamo dve konkretni prednostni nalogi, ki spodbujata podjetništvo in razvijata nove poslovne modele. Nekatere te tematske postavke so ključnega pomena za rast zato bodo obvezne, ampak k temu se bom vrnil, ko bom govoril o specifičnih skladih. S tem, ko zbiramo razpoložljiva sredstva in jih namenimo samo za pomembne naloge, to ni dovolj. Države članice in regije si morajo na začetku cikla programiranja zastaviti jasne in izmerljive cilje za vsako prednostno nalogo, zato da bi bolje ocenili in spremljali napredek in to na redni osnovi. Poročanje o doseganju ciljev bo ključna naloga za upravitelje teh programov. Še več. Tako bomo lahko dosegli, da bodo naložbe potekale v pravem času. Številni ste že slišali o pogojevanju. Želim si, da bi sredstva se porabila tam, kjer je to najbolj ustrezno, tam, kjer naložb ne bodo spodkopala oska grla. Zato bomo predlagali tematske in splošne pogoje, ki jih bomo redno preverili, predno sprememo nov program. Merila za izpolnjevanje teh pogojev so prav tako jasno določena, zato da bomo zagotovili popolno preglednost pri tem, ko določamo, ali so izpolnjeni ali ne. Za ponazoritev vam lahko povem, da obstajajo strategije za raziskave in inovacije na nacionalni ravni. Tudi akt za mala podjetja in prenos ključnih direktiv v nacionalno zakonodajo, naprimer v uspešnosti na področju energije, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, spodbujanje trajnostnega ravnanja z, z energijo in tako naprej. Seveda zagotovimo tudi vseobsegajoč načrt za promet, dejan, dejavne in aktivne politike na področju zaposlovanja. Čaka nas torej še veliko dela. Kar zadeva ekspost pogojevanje, uredba predlaga jasne določbe za to, da bi nagradili tiste programe, ki bodo uspešni. Ne gre za to, da bodo programe konkurirali drug drugemu, gre za to, da moramo poskrbeti, da bodo programi izpolnili svoje cilje in naloge. S tem, ko bomo nagradili uspešnejše, bomo pet odstotkov sredstev ohranili v rezervi za to, da jih namenimo tistim neuspešnejšim. Tukaj prosim eh, tudi za podporo Evropskega parlamenta, kajti vem, da to ni zamisel, ki jo podpira več držav članic. In ne nazadnje predlagamo, da se ustvari močna povezava med kohezijsko politiko in gospodarskim upravljanjem Evropske unije. Če je država v gospodarskih težavah, lahko kohezijsko politiko izkoristimo za to, da rešimo ali pomagamo rešiti težave. Imamo strategije in projekte, na zadnji fazi pa lahko tudi zagotovimo finančna sredstva. Vse to pa lahko ogrozi poslabšujoče se gospodarsko stanje. Vendar podarjam, da je to samo zadnja možnost. Mi se poskušamo izogibati drastičnim gospodarskim ukrepom. To je ukrep, ki bi ga potem izvajali proporcionalno in učinkovito, zato da zagotovimo, da enako obravnavamo vse. Vse to je podrobno opisano v svežnju, ki ga imate pred sabo. In še nekaj besed o različnih skladih, še posebej tistih, za katere sem odgovoren sam. Namen EDF je spodbujati razvoj in strukturno prilagajanje regij v zaostanku in regij, kjer je veliko industrije. To bi moralo prispevati k izpolnjevanju ciljev EU 2020. Tematsko zbiramo in krepimo teritorijalno kohezijo. Če se vrnem k tematskemu koncentriranju, podpora EDF je namenjena temu, da zagotovimo podporo za omejeno število tematskih prednostnih nalog, kar je jasno opredeljeno. Zelo pomembno je zagotoviti rast, zato so tri tematske prednostne naloge prednostne in obvezne. Ukrepiti moramo konkurenčnost MSP-jev in zagotoviti premik na nizkooglično gospodarstvo. 80 odstotkov financiranja EDF je treba naložiti v te tri cilje, 20 odstotkov pa je treba nameniti energetski učinkovitosti, to je v bolj razvitih regijah. V manj razvitih regijah gre 50 odstotkov za te tri projekte in 50 za energetsko učinkovitost, to pa zaradi različnih absolutnih urednosti, ki so tukaj v igri. Kohezijski sklad bo še naprej podpiral projekte v državah članicah, kjer je BNI na posameznika manj kot 90 odstotkov povprečja. Nalagamo v okolje in v promet. Kohezijski sklad ima uredbo in tam smo morali povezati to z novim skladom Connecting Europe. Kako smo videli, bo 10 milijard od 68 milijard namenjen temu, namenjenih temu novemu instrumentu, teritorijalno sodelovanje. Tudi to je zelo zanimivo za ta odbor. Slišali smo številne pozive za to, da bi povečali finančna sredstva za teritorijalno sodelovanje. Zato naš predlog znaša 30 odstotkov več, kot je trenutno. E Eh, bo prav tako prispeval k temu, da bomo zagotovili več delovnih mest in rasti, prav tako pa bomo imeli tudi več od eh, tematskega koncentriranja. Ti programe bodo imeli več manevrskega prostora, zato da bodo lahko naslavljali različne probleme. Tudi tukaj smo si želeli zagotoviti poenostavljanje, kjerkoli je to mogoče. Naprimer, sedaj predlagamo, da bi imeli enotna pravila za vsak program, ne glede na to, kje bodo odhodki. Predlagamo poenostavljene strukture upravljanja, zato da bo do eh, programi teritorijalnega programiranja imeli enotno upravljalni, enotno upravljalni organ in tudi eh, proračunski organ, kakor je predvideno v uredbi. Letos smo pregledali EGTC instrument podpirajo regije v Evropi. V pregledu je bilo jasno, da bo kontinuiteta zelo pomembna. Zelo pomembno je, da damo konceptu nekaj časa, da začne ustrezno delati. Vendar treba je pojasniti pravila in poenostaviti dostop do tega. Šest mesecev želimo dati državam članicam, zato da lahko preverijo in odobrijo EGTC. Če ne bodo podali odgovora, potem bomo to vzeli kot potrditev. Obenem smo uvedli tudi nadaljni element prožnosti, tako da smo razširili področje uporabe prihodnih EGTC-jev. Poenostavitev. Številni ste vprašali, ali pravila, ki upravljajo sklade, je mogoče poenostaviti. Z veseljem vam lahko povem, da predlagamo nova poenostavljena pravila v tem novem proračunu. Še posebej v novem proračunu svežnju. Naj podarim harmonizacijo pravil za upravičenost. Prav tako smo razširili poenostavljene stroške, razširili smo tudi druga pravila, zaradi katerih bodo lahko programi za ključne dokumente vložili vsako leto in tako bo mnogo manj upravnega bremena. Razširili smo tudi uporabo informacijske tehnologije pri upravljanju teh skladov in omogočili smo, da lahko izvajamo dejansko ekohezijsko politiko. Evropski sklad za solidarnost. Če želimo zaključiti a, eh, svoj svežen, moram nekaj povedati tudi o sporočilu o eh, solidarnostnem skladu. V proračunskem kontekstu v številnih državah članicah smo opustili možnost, da bi obudili predlog iz leta 2005. Namesto tega smo pripravili novo sporočilo, ki bolje odraža nove okoliščine. Predlagamo, da bi Evropski solidarnostni sklad omejili samo na naravne nesreče, vendar to bi vključevalo tudi posledične učinke na industrijske. Eh, posledice ali posledice za javno zdravje, ki so potem posledica naravnih nesreč. Tudi suše bi v to vključili. Ampak najpomembnejše je to, da imamo nov poenostavljen kriterij za naravno katastrofo in to temelji na uh, uspešnosti regiji. Vse skupaj uh, je predmet tega, da smo poskušali zagotoviti enake možnosti za vse regije. Pospešili bomo tudi plačila, tako da bomo izplačevali plačila unaprej. Seveda v okviru pričakovanih izplačil, vse skupaj pa bo tudi predmet upravne poenostavitve. Države članice prosimo tudi, da razmislijo o tem, da bi uvedli pogojevanje. To pomeni, da bi imeli modulacije za plačila glede na stopnjo izvajanja relevantne nove zakonodaje EU na področju preprečevanja nesreč. Priprava načrtov za preprečevanje nesreč in razpoložljivost skladov EU v tej smeri. Pri, tem ciljnem, pri tej ciljni prilagoditvi mislim, da lahko dosežemo številne izboljšave. Če sklenem, Podal sem vam pregled nove kohezijske politike, sedaj pa je na vas. Vi ste evropski, nacionalni, regionalni in lokalni predstavniki. Vi morate sedaj začeti izvajati ta proces, konstruktivno prispevati k razpravi v prihodnih mesecih in veselim se že izmenjave mnen. Vsekakor pa sem vam vedno na voljo za to, da lahko razpravljamo o tekočih vprašanjih. Hvala. We can do it. Yeah, we can do it. Uh, thank you, Commissioner, uh, very much. Uh, Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa predajem besedo predstavnici polskega predsedstva, ministrici Ivoni Bendel. Izvolite. Spoštovana gospa predsednica, poslanke in poslanci, spoštovani gospod komisar, dame in gospodje. Vsi smo zelo težko čakali na današnji dan, ko se uradno objavlja svežen za kohezijsko politiko za obdobje 2012-2020. Ta nestrpnost izhaja najprej iz želje po poznavanju podrobnosti glede ene največjih in najpomembnejših politik Evropske unije, katerih eh, obseg je komisija tudi že eh, predstavila mm, v svojem sporočilu za eh, obdobje politika 2014. Glede na kratek čas, ki ga imamo na voljo za pogajanja glede uredb o kohezijski politiki, je ta razprava še kako pomembna. Rada bi povdarila, da je naš skupni namen ta, da začnemo z uvajanjem politike, eh, kohezijske politike z 1. januarjem 2014. Od polskega predsedstva bo to zahtevalo že na samem začetku zelo hitro delo v svetu in to moram tukaj povdariti. Izmed vseh partnerjev, ki so vključeni v proces pogajan, eh, bo to zahtevalo odprtost in pa hitro odzivanje. V imenu poljskega predsedstva se zato zahvaljujem gospodu komisarju, ker je predložil osnotke eh, novih eh, uredb z področja kohezijske politike. Zavedamo se in tudi prepoznavamo velik zakonodajni napor, ki ga je v to uložila Evropska komisija. Vsi smo bili priče že štiri leta potekajoče razprave o prihodnosti kohezijske politike in odlično vemo, kako dinamična in raznolika eh, je bila ta razprava glede na stališče držav članic, prav tako eh, to velja za vse vključene evropske institucije. Ta naloga je, to nalogo je še dodatno otežila zadnja gospodarska in finančna kriza, katere posledice čutimo še danes predloge komisije razumemo kot zelo dobro izhodišče za začetek pogajanj. Ta pogajanja upamo, da bodo kratka in da se bodo končala z rezultatom, z dogovorom, ki bo za vse nas zadovoljil. Ti predlogi se zdijo, da so uravnoteženi in tudi odražajo najpomembnejša vprašanja, ki so se izpostavila v razsedanji razpravi o kohezijski politiki. To, kar nas še posebej veseli, in kar velja povdariti, je ta splošna vizija kohezijske politike, ta vizija sodobne politike, ki se odziva na aktualne razvojne potrebe Unije, politike, ki je tudi bistveno bolj aktivna in bolj učinkovita in zato tudi bliže evropskemu državljanu. Nihče izmed nas verjetno ne dvumi več v to, da kohezijska politika mora predstavljati pomembno orodje za eh, izvajanje strategije EU 2020 in na ta način je komisija tudi predstavila to politiko. Veseli nas tudi, da je komisija upoštevala glas držav članic, kar zadeva krepitev kohezijske politike in predvsem integriranega pristopa, celovitega pristopa k razvoju in bolj ciljne usmerjenosti te politike. Prav tako nas veseli eh, strateško programiranje, s katerim smo začeli, katerega namen je boljša usklajenost politik Unije in tudi finančnih inštrumentov stalni in pa uravnotežen razvoj ozemlja in regij lahko zagotovimo le, če bodo sektorske aktivnosti zajete v eh, celovito in enovito strategijo. Na ta način potrebujemo medsebojno eh, povezane ukrepe in predvsem izogibanje podvajanja ciljev. Osredotočenost na cilje kohezijske politike je nekaj, čemu služi eh, tudi eksante eh, pogojevanje eh, in pa tudi večja tematska koncentracija te politike. Pri tem je tudi pomembno, da države članice dobijo občutek, da ta pogojnost ni sankcija, temveč pozitiven element in eh, motivacijski element, ki bo še izboljšal stopnjo učinkovitosti in uspešnosti koriščenja kohezijskih skladov. Poleg tega je zelo pomembno, da imajo države članice občutek fleksibilnosti pri programiranju razvojnih ukrepov na lastnem ozelju. Prepričani smo, da predlog komisije v številnih vidikih eh, odgovarja ravno na ta pričakovanja. Rada bi se prav tako zahvalila komisiji za to, da je predlagala številne zanimive rešitve, ki upoštevajo tudi ravnovesje med eh, urbanimi in podeželskimi okolji. To je pomembno. Prva neformalna izmenjava mnen med državami članicami glede prihodnosti kohezijske politike eh, v mesecu juniju kaže, da bodo določena vprašanja zahtevala poglobljenejšo analizo in pa tudi razpravo v svetu. Iz naših eh, dosedanjih neformalnih pogovorov izhaja, da so Najpomembnejši predlogi za države članice povezovanje kohezijskih skladov z novimi instrumenti za eh, podporo infrastrukturi, Connecting Europe Facility, prav tako zagotavljanje podpore za tako imenovane prehodna eh, območja. Kar zadeva minimalne količine sredstev za posamezne eh, ukrepe, tako imenovane ring fencing, in pa tudi vprašanje makropogojevanja in pa finančnega upravljanja. Seveda se verjetno sprašujete, na kakšen način bo polsko predsedstvo organiziralo sam proces pogajanj. Tradicionalno bodo pogajanja potekala na ravni eh, delovne skupine sveta za strukturne sklade oziroma strukturna sredstva. Zakonodajni paket bomo obravnavali na zasednjih 12. in 13. oktobra, torej takoj po predstavitvi tega svežnja strani komisarja Hana na eh, svetu za splošne zadeve 11. oktober. Potem, ko bomo zaključili prvo fazo pogajanj, kjer bo komisija predstavila in pojasnila državam članicam svoje predloge, bo polsko predsedstvo kar sedaj hitro prešlo na vsebinske pogovore, na vsebinska pogajanja. Zato računamo na to, da bodo države članice že ustrezno analizirale predloge v tem osnutku in pripravila pripravili tudi svoje pogajalske, eh, svoje pogajalske izhodišča. Če želimo ta proces pospešiti, eh, potrebujemo dodatne aktivnosti in zato bomo 14. novembra imeli seminar o učinkovitem programiranju. Do božiči, do božiča, ko imamo čas za dejanska pogajanja, bomo imeli le dva meseca časa. In v tem času bomo imeli približno 11 srečanj, na katerih bomo obravnavali vprašanje strateškega programiranja, eh, tematske koncentracije, eh, pogojnosti, teritorijalnega razvoja in pa tudi druge izzive na tem področju. Naš namen je, da zaključimo s pogajanji na teh področjih, da bo lahko naslednje predsedstvo, oziroma naslednji predsedstvi, Dansko in Ciprsko, da boste ti dve predsedstvi lahko obravnavali še ostale elemente teh uredb. O zaključku pogajanj bomo pripravili poročilo predsedstva in na temelju tega poročila bomo identificirali nekaj najpomembnejših strateških vprašanj, ki jih bomo v, potem dali na razpravo na svetu ministrov za splošne zadeve 16. decembra upamo, da bodo že zgodaj na najvišji ravni eh, potrdili našo usmeritev in da bo to dodalo dinamiko se celemu procesu. Na koncu naj povdarim in eh, upam, da smo že prišli do tod, da je Evropski parlament ključni partner poljskega predsedstva pri pogajanjih o kohezijski politiki. Zato bomo seveda zelo pozorno poslušali glas parlamenta. Redno se bomo tudi sestajali s poslanci, eh, poročevalci, prav tako vas bomo vabili na seminarje, ki jih bo organiziralo predsedstvo, katerih namen je podpreti pogajalski proces. Izmenjava mnen na ta način bo, upamo, da lahko pospešila sprejeti teh eh, aktov tudi v Evropskem parlamentu. Hvala. Um, Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospodu Ernstu Hinskenu iz Nemškega Bundestaga. Mikrofon zagovornika, lepo prosim. Spoštovana gospa predsednica, komisar Han, kolegice in kolegi iz celotne Evropske unije. Danes je pomemben dan za evropsko regionalno politiko. Gre za to, da za obdobje 2014 do 2020 določimo potek te politike. Že na samem začetku naj povem, da je v zadnjih letih Evropska unija na naše veselje zrasla na celih 27 držav članic ne le število držav članic eh, raste, temveč eh, cela Evropa raste skupaj in eh, življenjski pogoji se vedno bolj izenačujejo. To velja tudi za strukturno šipkejše regije. Dovolite mi, da se na kratko dotaknem tega vprašanja, saj kot regionalni politik zelo dobro vem, kako se v različnih državah stvari spreminjajo in kako so se spreminjale v zadnjih desetletjih. Pred 50 leti smo imeli pri nas eh, v Nemčiji, v regiji Bayerischer Wald, ob eh, češki meji ali pa eh, na meji z Francijo, območja z veliko revščino, z veliko tudi brezposobnostjo, do 40 odstotkov v zimskem času. To se je zdaj bistveno spremenilo v tem času. Kolegice in kolegi, pripričan sem, da vsi poznate v svojih državah regije in območja, ki so iz revščine zrastle v regije z visoko rastjo in potencialom, kjer se splača živeti. To je nekaj, kar nam je uspelo, to izenačevanje življenjskih pogojev. To je velik plus za naše regije, še bolj pa je to plus za Evropo. kljub temu, da so nekatere kritične do Evropske unije, ampak vendarle številne regije so imele veliko, veliko koristi od Evropske unije in kohezijski eh, skladi so številne metropole približale tudi tistim regijam, eh, ki so nekoč bile v ozadju. V obdobju 2007 do 2013 so regije v Evropski uniji naredile nov korak naprej. 355 milijard evrov, kolikor smo jih porabili za kohezijsko politiko, so bili in ostajo dobra investicija v gospodarsko, eh, socialno in ozemeljsko celovitost Evrope, pa tudi Eh, investicija v rast in zaposlovanje. Omeniti je tudi treba, da je bila Nemčija pri tem največja neto plačnica in peta največja prejemnica teh sredstev. Tudi to zadnje bi rad še posebej izpostavil. Kakšne cilje torej zasleduje ta politika? Po mojem mnenju so ti cilji troji. Najprej konvergenčnost eh, regij, ki v povprečju izkazujejo manj kot 75 odstotkov eh, evropskega BDP-ja. Te regije so tiste, ki potrebujejo pomoč in podporo. Te regije je potrebno spraviti naprej in eh, zato je tudi tu pomoč najbolj pomembna. Kot drugo, tiste regije, ki tega kriterija ki so ta kriterij izpolnile eh, v obdobju do leta 2006. Pri teh smo imeli potem postopno odpravljanje pomoči. To pomeni, da bodo te regije dobivale postopno manj pomoči, eh, saj je cilj doseči višjo stopnjo regionalne rasti in zaposlovanja, eh, nekaj, kar je že doseženo. Prav tako potem postanejo te regije. Uh, upravičeno do sredstev iz drugih skladov. In to je pomembno tudi za nas v Nemčiji, zato da se zmanjšujejo razlike v blaginji med močnejšimi in šipkejšimi regijami. Kot tretje, teritorijalno sodelovanje z čezmejnim sodelovanjem s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj je tudi nekaj, kar velja v prihodnje podpreti. Ob tej priložnosti bi rad opozoril tudi na to, da arhitektura kohezijske politike po našem mnenju, vse nasplošno gledano, predstavlja nekaj, kar, kar lahko razumemo kot projekt, ki se je izkazal za uspešnega. Zato je pomembno, da je nova struktura, struktura, ki temelji na dosedanji strukturi. Moji kolegi v Nemčiji, bodi si na zvezdni ravni ali na želni ravni, so tudi tega mnenja. In eh, danes smo tu tudi zastopani. E, z dvema kolegoma iz nemškega Bundestaga, kolegica Fos in jaz. Poleg tega pa imamo tudi dva vodilna regionalna politika tu z nami danes, e, ministra oziroma državna sekretarja iz e, Zvezdnih držav, dr. Marko in pa dr. Schneider. Glede na nov predlog komisije, ki ga pričakujemo 12. oktobra, lahko uberem stališče le do dosedaj objavljenih podatkov komisije in eh, upam, da bodo izidi naših pogovorov danes tudi našli svoje mesto v uradnem predlogu. Nekaj teh predlogov smo danes že slišali, nisem pa prepričan, ali je to osnova zdaj za to, kar bo dejansko potem uradno predstavljeno 12. oktobra. Določitev sredstev na ravni 300 76 milijard eh, evrov eh, odpade, od tega odpade 40 milijard na infrastrukturo za projekt Connecting Europe. To pomeni, da nam ostane 336 eh, milijard evrov za kohezijsko politiko. To, spoštovane kolegice in kolegi, predstavlja manj, kot smo imeli na voljo v prejšnjem programskem obdobju. 19 odstotkov manj. Kot eh, zastopnik regionalnih interesov moram reči, da bi si vsekakor želel več sredstev, ampak eh, naša politika želi izdatke EU omejiti na en odstotek eh, BDP-a. To se zdi z čisto proračunskega vidika razumno. 231 milijard potem naj bi namenili cilju konvergenčnosti, se pravi eh, za manj razvite regije, to predstavlja skoraj da 70 odstotkov vseh sredstev. Tudi to je dobro. Kohezijski sklad naj bi z 69 milijardami eh, evrov namenili novim državam članicam, razen Cipra, kako tudi Portugalske. Tudi to pozdravljamo. Ampak tako kot do sedaj, tudi tu potrebujemo eh, sistem postopnega izstopanja iz, iz te oblike pomoči. Potrebujemo torej prehodno eh, obliko podpore v višini dveh tretjin dosedanjih sredstev, v katerih so bile regije upravičene. Vse regije, ki dobivajo pomoč v okviru cilja konvergenčnosti in v katerih je BDP na prebivalca 75 odstotkov povprečja EU27, te regije moramo vključiti v to tako imenovano varnostno mrežo. Potrebujemo novo kategorijo za prehodne regije. Tu naj bi bile do teh sredstev upravičene regije, katerih poprečni BDP na prebivalca je med 75 in 90 odstotkov evropskega povprečja za to je namenjenih približno 39 milijard evrov. Spoštovane kolegice in kolegi, v bistvu sem eh, več čas hvalil dosedanjo arhitekturo tega sklada in ne vidim nobene potrebe po tem, da bi uvedli novo umestno kategorijo za regije z BDP na prebivalca med 25 in 90 odstotki, pravi govornik, eh, v Saj to predstavlja nekaj, kar eh, naj ne bi podpirali v okviru cilja konvergenčnosti. Vsaka pomoč mora biti časovno omejena in degresivno zastavljena. Regije s posebnimi problemi pa lahko, tako kot da sedaj, tudi v okviru sredstev, ki se jih namenja iz naslova konkurenčnosti za posamezne regije. Zato moram reči, da sem eh, zelo kritičen do tega, da bi sem vključevali neko novo kategorijo. Kajti ta sredstva bi, po mojem mnenju, lahko bolje uporabili na drugih področjih. Vse ostale regije, konkurenčne regije, bodo tudi v novem obdobju upravičene do podpore, iz naslova nacionalne konkurenčnosti in zaposlovanja. Tu naj bi bilo na voljo 53 milijard evrov. To je zopet nekaj, kar izhaja iz že eh, uspešne dosedanje strukture. Za cilj teritorijalnega sodelovanja bo na voljo 12 milijard evrov, za podporo oddaljenim in neposeljenim regijam pa še dodatna milijarda. Dovolite mi, da Zdaj povem še nekaj besed eh, iz same prakse. Do sedaj je bilo tako, da razlike med regijami ne sme biti večje od 20 odstotkov, ampak regije so vedno v konkurenciji, tako tudi mora biti. Vendar lepa se mi zdi to pravilo 20 odstotkov nekaj, kar bi lahko izboljšali. Že pri 15 odstotkih je potrebna določena izravnava za tisto regijo, ki je v slabšem položaju. Če se to ne zgodi, potem bo industrija se preprosto selila na okrog. In to ni smisel trajnostnega razvoja. Komisar Han je že omenil, da oziroma že omenil, kako naj bi bila oblikovana kohezijska politika v prihodnosti. Podpiram namene komisije, da bi kohezijsko politiko približali ciljem strategije EU 2020 in eh, na ta način zagotoviti podporo inteligentnim, trajnostnim in eh, celostnim oblikam rasti. To je naloga, ki je skupna tako manj razvitim kot eh, najbolj razvitim regijam Evrope. In zato se strinjam z mnenjem komisije, da je kohezijska politika po letu 2013 nekaj, s čimer moramo nadaljevati in sicer v vseh regijah Evrope. In pri tem naj bi, vse tako slišalo, slišamo, eh, dali prioriteto investicijam iz eh, vseh eh, skladov Evropske unije, torej kohezijski sklad, kmetijski sklad, eh, sklad za razvoj podeželja, kakor tudi eh, sklad za eh, ribištvo in pomorstvo. Vsaka država članica je potem pripravila razvojno strategijo v dogovoru s komisijo in to potem tudi potrdila v partnerski pogodbi. To, kar se bo na ta način potrdilo, se bo potem tudi vsako leto preverjala. In takšna razvojna strategija naj bi se potem izražala v operativnem programu. Nič ne bi bilo hujšega, dame in gospodje, od tega, da bi napačno izplačevali, celo tratili evropska sredstva in zato je ta eh, pogodbena zaveza nekaj, kar je vsekakor pomembno, zato da bodo evropski davkoplačevalci lahko prepričani, da se njihova sredstva izplačujejo v prave namene in da se to nadzoruje. To je pomembno tudi z vedika podpore Evropi in eh, z vedika sprejemanja kohezijske politike. Spoštovane dame in gospodje, Zvezdna republika Nemčija je vključena v vse elemente kohezijske politike in vloga naših zveznih držav je nekaj, kar je tudi potrebno upoštevati pri sklepanju tovrstnih eh, pogodb. Vem, da to ni vedno enostavno, ampak eh, ustava naše države je pač takšna in to narekuje. In eh, s tematsko koncentracijo kohezijske politike naj bi v prihodnje podpirali tudi področja in območja, ki izhajajo iz strategije EU 2020. Pri bolj razvitih regijah so tematike kot energetske očinkovitosti in obnovljivi vire energije tisto, kar mora predstavljati vsaj petino vseh investicij, poleg investicij v konkurenčnost malih in srednjih podjetij, kakor tudi investicije v inovacije. Tudi to jemljamo na znanje, kajti to je komisar Han dejal. Konvergenčne regije in eh, tudi to se mi zdi modro, lahko izberejo tudi druge teme, pri katerih dobivajo podporo, kot naprimer razvoj uprave. Po mojem mnenju je potrebno ugotoviti, da tudi regionalni integrirani načrti razvoja in strategije morajo še naprej biti deležni podpore, saj je cilj izenačevanja življenjskih pogojev med eh, regijami tisto, kar v končni posledici tu zasledujemo. Glede na to, da pri bolj razvitih območjih zdaj odpade pomoč eh, za infrastrukturo, se mi zdi, da bi to bilo potrebno razjasniti, kajti v Nemčiji mora po našem mnenju ostati možno eh, še naprej eh, kombinirati evropska sredstva z nacionalnimi sredstvi. Mislim, da je bilo pomembno, da komisar Han o tem razmisli. Kar zadeva sredstva iz Evropskega socialnega sklada, tu so predpisane določene, določene minimalni izneski 51 za konkurenčnost, 45 za prehod in 25 odstotkov za konvergenčne regije. To je v redu. Da bi izboljšali nadzor naj bi 5 odstotkov sredstev eh, najprej zadržali in eh, to naj bi potem ostalo v nekakšni rezervi in se izplačalo le, če se izkaže, da so cilji dejansko doseženi. Ali se bodo cilji dejansko eh, potem mm, dosegli in nekako bomo videli in na ta način naj bi spodbudili pravočasno doseganje ciljev. In to vse lepo in prav, vendar to ne sme privesti do tega, da se bodo podpili le tisti eh, varni programi, ki bodo zagotovili, da bo teh eh, dodatnih 5 odstotkov izplačenih. Kajti konkurenčnost in napredek zahtevata tudi inovativne in včasih nekoliko bolj tvegane pristopi. Če želimo zasledovati takšne pristope, eh, potem eh, ne sme biti nevarnosti, da to ne bo nagrajeno. Prav tako podpiramo to, da se uporabljajo vsi dosedaj poznani elementi za naslednjo obdobje od leta 2014 naprej. Na nekaterih področjih moram reči, da bi si želel tudi kakšno izboljšavo. To niso samo moje želje, temveč to mnenje, ki ga ima celotna Zvezdna republika Nemčija. Kolegice in kolegi, zdaj me predvsem zanima naslednje. Kako vidite vi, kolegice in kolegi, ta predlog komisije, kako ga vi ocenjujete? na splošno mislim, da je ta projekt eh, kar primeren in uspešen. Ampak vsi vemo, da hudič tiči v podrobnostih in za prihodnje programsko obdobje si vsekakor želimo takšnih izboljšav, ki bodo krepili investicije v regije in tudi izboljšali življensko raven v regijah, da bo eh, vse manjša razlika v blaginji med eh, regijami. Države članice imajo zdaj šest mesecev časa, kot je bilo rečeno, da preverijo te predloge. Ta čas izkoristimo. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, uh, Hvala lepa. Gospod Ernst Hinsken je predsednik odbora za gospodarstvo in tehnologijo v nemškem Bundestagu. Naš naslednji govornik pa je gospod Laslo Habis, podpredsednik odbora za lokalno samoupravo in regionalni eh, razvoj mačarskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, dame in gospode. Za Nemčijo kohezijska politika igra zelo pomembno vlogo. Ne le zato, ker eh, prejemamo velik delež teh sredstev, ampak tudi zato, ker na ta način lahko sodelujemo pri razvoju Evrope. Kot eh, župan sem tudi bil priča temu, kako ta sredstva dejansko ustvarjajo novo delovna mesta in zagotavljajo napredek. Mačarska predstavlja 2 odstotka eh, ozemlja Evropske unije, 2,2 odstotka prebivalstva, ampak dobimo pa 7,2 odstotka eh, razvojnih sredstev. Temeljno pravilo teh sredstev je, da ne nadomeščajo javnofinančne porabe, temveč eh, jih mora javnofinančna poraba dopolnjevati. Kot eh, župan mesta Eger in kot poslanec v mađarskem parlamentu lahko s ponosom poročam, da smo leta 2007 začeli z 300 projekti vrednosti več 100 milijard forintov Eh, naprimer industrijski park Eger, eh, ki potem eh, izgradnja visokošolskega sistema in pa sistem za meteorno vodo. Ta sredstva so garant boljše rasti in to je nekaj, kar v Evropi vsekakor potrebujemo. V prihodnem obdobju, si želimo še močnejše kohezijske politike, ki bo predstavljala resničen odgovor na izzive. In na ta način mislim, da bomo tudi lahko bolje dosegli cilje strategije EU 2020. Tu gre torej za to, da se v globalni konkurenci eh, izpostavimo, da Evropo postavimo v ospredje, prav tako je naš namen, da se regionalni razvojni cilji uskladijo s strategijo EU 2020. Pomembno načelo je ravno načelo kohezivnosti. To je zelo pomemben eh, element, ki ga ne smemo odpraviti iz cilji strategije EU 2020, kajti cilj kohezivnosti je vsekakor, kot že rečeno, garant konkurenčnosti. Med državami članicami vlada tudi konsens, da je kohezijska politika pomemben element evropskega povezovanja in to ima vsega, ko lahko tudi pozitiven eh, učinek glede razprav o novem obdobju financiranja. Eh, razprave o omejevanju na vzgor pa bodo vsega, ko zelo, zelo poglobljene. Predlog komisije, da bi na novo uh, osredotočili to kohezijsko politiko na posamezne tematske sklope, to je nekaj, kar bi škodilo najrevnejšim regijam. In zato moram reči, da je to vrstno preoblikovanje te politike nekaj, kar je vprašljivo in po mojem mnenju ne najbolj pravično. Pomembno je namreč, da sofinanciranje eh, unije ne znižamo, eh, da ta stopnja sofinanciranja ne bo niže, kot je bila do sedaj. V sporočilu komisije z 29. Eh, junija je namreč eh, zapisano, da bo raven pomoči regijam ostala na dosedanji ravni, za najrevnejše regije pa to še vedno ni dovolj, kajti mi menimo, da je cilj teritorijalne kohezivnosti nekaj, kar bomo težko dosegli zgolj z dosedanja stopnja financiranja. Kar zadeva določene nova področja, tu mislim, da se pojavljajo eh, možnosti za podjetja in tu se moramo osredotočiti na najrevnejše regije, kajti Evropska unija lahko izboljša svojo konkurenčnost le tako, eh, če bo izboljšala tudi svojo notranjo konkurenčnost. In zato moramo ustrezno uporabljati tista sredstva, ki Mm, ne omejujejo preveč manevrskega prostora državam članicam. In tu je mačarska mnenja, da je fleksibilnost nujnega pomena. Države članice morajo imeti moč, da same odločajo, zakaj bodo uporabljale eh, kohezijska sredstva. Eh, če dam primer, eh, dejstvo, da davek na dano vrednost ni upravičen do povračila, to je nekaj, kar je absolutno potrebno spremeniti, kajti to bi imelo sicer zelo negativen vpliv na izvedbo komunalnih projektov. Ta zavezojoč izbor prioritet potem ali pa sam način izvajanja obračuna je nekaj, kar bo še bolj strogo zastavljeno in tu bo to zopet uh, imelo negativno vpliv na fleksibilnost držav članic. Države članice konec koncev najbolj poznamo svoje okolje in se znamo najbolje na njo odzivati. Kar zadeva cilje strategije EU 2020, tu bodo regije vsekakor igrale ključno vlogo, je pa vse odvisno od eh, kapacitet in sposobnosti posameznih regij. Kot splošno pravilo eh, velja, da morajo eh, ukrepi in eh, programi za ustvarjanje delovnih mest imeti največjo prednost, Prav tako je tu vprašanje družbene kohezivnosti, socialne kohezivnosti, ki ga je potrebno ukrepiti, in pa tudi vprašanje boja proti revščini. V bolj razvitih regijah je potem tu še eh, vprašanje raziskav, temeljnih raziskav eh, in eh, pa tudi spodbude tistim industrijskim panogam, ki ustvarjajo večjo dodano vrednost. Tu moram reči, da kar zadeva uporabo sredstev potrebujemo nek eh, celovit strateški načrt, ki pa bo vendarle dovolj fleksibilen, da se bo prilagajal lokalnim potrebam. In takšen integriran eh, načrt oziroma takšna integrirana investicijska strategija je nekaj, kar bo lahko izboljšalo tudi povezavo med posameznimi eh, skladi oziroma sredstvi. In kot župan eh, lahko predlagam, da je potrebno pri tem vedno upoštevati lokalne posebnosti. Tako imenovana teritorijalna agenda 2020 izpostavlja to vprašanje. In eh, tudi mačarsko predsedstvo je to izpostavljalo tekom svojega predsedovanja saj menimo, da je kohezijska politika uspešna lahko le, če je dejansko integrirana, torej celovita in na ta način bomo lahko bolje uskladili nacionalne eh, in eh, regionalne cilje. Pogosto se izkaže tudi, da je potrebno kohezijsko politiko prilagoditi eh, potrebam in pa tudi regionalnim in lokalnim kapacitetami in sposobnostim. Posamezne sklade ne moremo uh, mobilizirati kar tako na pamet, temveč je pomembno, da kohezijska politika in pa tudi sredstva iz regionalne politike med seboj na bolje usklajujemo. Dokument Teritorijalna agenda 2020 je dokument, ki smo ga maja 2020 deset sprejeli v mestu Gödelu na Mačarskem. In eh, tu gre za uravnotežen razvoj, za boljše povezovanje med podeželji in mesti, eh, tako imenovana teritorijalna povezljivost, eh, potem tudi ekološka vprašanja in pa kulturne vrednote. Vse to naj bi upoštevali. In v tej luči se mi zdi prav tako zelo pomembno, da upravno breme pri izplačevanju sredstev, kar se da zmanjšamo, kajti dosedanja pravila pomenijo zelo veliko upravno breme, tako za prejemnike sredstev, kot tudi za same države članice. Učinkovitost posameznih programov je nekaj, kar je odvisno eh, tudi od eh, samega načina izvajanja. In to ne pomeni, da naj bi kar odpravili Eh, birokratske sisteme, temveč jih moramo prilagoditi in narediti enostavnejše in bolj pregledne. Na ta način bi lahko samo implementacijo pospešili, prav tako bi lahko na ta način zmanjšali število nepravilnosti, ker je pomembno je, da že pred letom 2014 oblikujemo zelo jasen nabor pravil. Poleg tega se mi zdi tudi zelo pomembno, da sredstva v prihodnosti uporabljamo na učinkovitejši način in da rezultatsko usmerjeno koriščenje sredstev eh, preverjamo že v sami fazi načrtovanja. Dame gospodje, pripričan sem, da je kohezijska politika politika, ki bo enako pomembna za Evropsko unijo, kot je bila do sedaj, kot uh, predstavnik podeželja, eh, podeželjskega mesta, lahko tudi povem, da upam, da se bodo naše države pogajale v imenu nas vseh in da se bodo tudi čim prej dogovorile glede enotnih pravil. Hvala. Uh, Naslednji uh, govornik je gospod Trofenik iz uh, Slovenskega parlamenta in sicer predsednik odbora za uh, lokalno samoupravo. Izvolite. Spoštovana gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora, ciljene gostje, lepo pozdravljeni in hvala za priložnost, da lahko predstavim stališča odbora za lokalno samopravo in regionalni razvoj slovenskega parlamenta glede prihodnosti kohezijske politike. Nedvomno je kohezijska politika predstavlja enega izmed osnovnih stebrov EU, se daje jasen signal o solidarnosti med različnimi območji, predvsem pa predstavlja ključen zvod za hitrejši razvoj celotne Evropske unije. Je politika z visoko doda evropsko dodano vrednostjo, ki spodbuja k modernizaciji in trajnostnemu razvoju, ter obenem na drugi strani jasno izkazuje evropsko solidarnost. Na eni strani je Evropa soočena z velikimi izzivi, kot so podnebne spremembe, varna oskrba z energijo, globalizacija, konkurenčnost in ustvarjanje novih delovnih mest. Na te izzive moramo poiskati odgovore na ravni EU in seveda tudi v okviru proračuna Unije. Na drugi strani pa smo soočeni z gospodarsko in finančno krizo, s pritiski na stabilnost javnih financ v mnogih državah članica, kar vse zožuje manevrski prostor za učinkovito reševanje omenjenih izzivov, tako v okviru nacionalnih proračunov kot v okviru proračuna Evropske unije. V danih okoliščinah je predlog večletnega finančnega okvira realen in bo dobra osnova za pogajanja, ki sledijo. Upošteva namreč tako omejitve, ki jih postavljajo prizadevanja za stabilnost javnih financ, kot tudi potrebo po aktivni vlogi Evropske unije za soočanje s omejitvenimi izzivi. Opozoriti je treba, da bi morebitno zniževanje obsega proračuna lahko imelo negativne posledice za doseganje ciljev, ki si jih je Evropa zastavila, še posebej na področju spodbujanja gospodarske rasti in ustvarjanja novih zaposlitev. Pomembno je, da je predlog naslednjega večletnega finančnega okvira tesno povezan s strategijo Evropa 2020 in podpira izvajanje njenih ciljev. Vsekakor je spodbudno, da namenja proračun v razmerah, ko potrebujemo dodaten zagon gospodarstva, več sredstev za konkurenčnost. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da je prav kohezijska politika v številnih regijah, kot tudi na lokalni ravni, eden izmed ključnih zvodov za financiranje ukrepov, ki so namenjeni konkurenčnosti in ustvarjanju novih delovnih mest. Z tega vidika je pomembno, da je kohezijska politika Evropske unije v predlogu večletnega finančnega okvira prepoznana kot eden ključnih inštrumentov izvajanja strategije Evropa 2020. Kohezijska politika mora zato ohraniti dele sredstev v proračunu EU. Navedeno ne velja le zaradi njene usmerjenosti k naložbam in rasti, pač pa zato, ker je mehanizem dodeljevanja sredstev kohezijske politike že preverjen in dokazano boljši od alternativnih sistemov. Že samo večnivojsko upravljanje, ki vključuje regije in lokalne skupnosti v upravljanje ze sredstvi, govori v prid tej trditvi. Ne glede na napore, ki jih že oziroma jih še bomo vložili v kohezijsko politiko, se je potrebno zavedati, da omejena proračunska sredstva EU tudi na najbolj optimističnem scenariju ne bodo zadostovala za pokritje izdatnih investicijskih potreb, še posebej v novih članicah Evropske unije, zato je nujen ambiciozen pristop na tem področju. Koezijska politika namreč mobilizira razvojne vire za doseganje ekonomske, socialne in teritorijalne kohezije in je ena ključnih politik Evropske unije za ohranjanje in krepitev enotnosti te povezave. Jasno je, da mora biti večji del sredstev v okviru kohezijske politike namenjen manj razvitim regijam. S tem se zagotavlja solidarnost in omogoča manj razvitim regijam, da se hitreje razvijajo, s tem pa se krepi kohezivnost Evrope. Hkrati je pomembno, da ostane kohezijska politika prisotna v vseh regijah. Saj je le na ta način omogočeno spodbujanje konkurenčnosti skozi sprostitev razvojnih potencijalov v vseh in vsaki izmed evropskih regij. Še posebej je pomembno, da pri izvajanju kohezijske politike regijo niso soočene z večjimi nenadnimi spremembami financiranja. V trenutnih negotovih razmerah gospodarske in finančne krize in s pritiski na javne finance bi morebitna nenadna sprememba podpore lahko resno ogrozila dosežen razvoj regij, s tem pa se ne bi samo izničilo možnosti za nadaljne izkoriščanje razvojnih potencijalov teh regij, pač pa bi se izničilo tudi učinke dosedanjih naporov in investicij. V tem pogledu je ključno, da se spostavljajo ustrezni prehodni mehanizmi, ki bodo zagotovili postopno zmanjšanje intenzitete pomoči in s tem omogočili regijam, ki so bile v obdobju 2007-2013 upravičena do financiranja iz strukturnih skladov iz cilja konvergence in presegajo prak 75-procentne razvitosti dolgoročno stabilnost njihovega razvoja. Glede na velike investicijske potrebe razumemo ohranjenje relativnega delaža kohezijskega slada v kohezijski politiki. Teže pa je podpreti razvišanje Evropske komisije za prenos desetih milijard evrov v okvir inštrumenta za povezovanje Evrope. Že res, da je potrebno zagotoviti financiranje prometnih oskih grh, ki ovirajo razvoj na ravni EU, toda iluzija je pričakovati, da bo obstoječe probleme lažje reševati v okviru centraliziranega upravljanja preko razpisov. Ta sprememba, če kaj, bo dodatno otežila pospešeno izvajanje teh projektov. Sam se zato mnenja, da je potrebno 10 milijard evrov ohraniti v okviru kohezijske politike, ob tem pa seveda zagotoviti spoštovanje jasno opredeljenih kriterijev, in tudi tesnega partnerskega sodelovanja med državami članicami in Evropsko komisijo pri določanju prioritetnih projektov. Pomemben element kohezijske politike so tudi evropski programi teritorijalnega sodelovanja. Predstavljajo ustrezen inštrument za izmenjavo dobrih praks in izkušenj na ravni EU, predvsem pa spodbujajo realizacijo investicij in projektov sodelovanja na obmejnih območjih, do katerih sicer gotovo ne bi prišlo. To pa je tisto, kar je najbolj plemenito v Evropski uniji. Zato posebej podpiram nadaljevanje in po možnosti tudi krepitev programov čezmejnega sodelovanja. Ti programi so namreč pomembni za regionalni razvoj perifernih delov držav širom po Evropi. Dobro sosedsko sodelovanje pa pomeni ne nazadnje tudi krepitev miru in stabilnosti v Evropi. Izvajanje kohezijske politike naj v čim večji meri temelji na doseganju rezultatov. S tem se spodbuja učinkovitost politike in učinkovitost izvajanja proračunov Evropske unije. V tem pogledu je lahko zelo pomembno načelo pogojenosti, osmerjenja kohezijskih sredstev v skladu s strategijo Evropske unije 2020 drugimi zavezami držav članic, naprimer v okviru nacionalnih programov reform, je po mojem prepričanju pozitivno, vse tako kohezijska sredstva v večji meri prispevajo konkurenčnosti in ustvarjanju delovnih mest. Prav tako takšna povezava prispeva k oblikovanju strukturnih in institucionalnih pogojev za učinkovito izvajanje kohezijske politike. Hrati pa sem manj prepričan, koliko je temeljeno na izpolnjevanje teh pogojev vezati različne sankcije, kot naprimer odzev sredstev kohezijske politike, Vse to države postavlja v neenakopraven položaj, je vprašljivo z vidika večela demokratičnosti in je lahko tudi nekonsistentno z vidika časovne neusklajenosti ukrepov in rezultatov. Podobno velja za koncept makroekonomskega pogojevanja. Razumljivo je, da mora iti še posebej v trenutku obdobja dolniške krize načrtovanje porabe kohezijskih sredstev z roko v roki s prizadevanji za konsolidacijo javnih financ. A ne pozabimo, da so kohezijska sredstva namenjena spodbujanju rasti, krepitvi konkurenčnosti in ustvarjanju delovnih mest. Blokiranje kohezijskih sredstv državam v težavah, v trenutku, ko jih te najbolj potrebujejo, po mojem mnenju ne predstavlja najboljšega odziva. Je pa potrebno v celoti podpreti koncept predhodnih pogojevanj, ki se po predlogu Evropske komisije nanašajo neposredno na področja, kjer se bodo sredstva porabljala in na ta način prisilila države in regije, da do konca premislijo in domislijo, kako se bodo sredstva dodelila na najboljši možni način. Hkrati vendarle moram podariti, da moramo skupaj paziti, da kohezijske politike ne preobremenimo z različnimi parcialnimi pogledi in zahtevami različnih politik in institucij, ki bodo na koncu preprečevali vodenje hitre in odzivne razvojne politike, kakršna bi morala biti kohezijska politika. Za regije in lokalne skupnosti ter podjetja in nevladne organizacije je velikega pomena, da se nadaljuje s prizadevanji za poenostavitev izvajanja evropske kohezijske politike. Pravila morajo biti bolj enostavna, jasna in dobro razumljiva izvajalcem projektov. Za kohezijsko politiko je zelo pomembno, da se poleg poenostavitve pravil nadaljujejo prizadevanja tudi za poenostavitev pravnega okvira, ki ureja finančna pravila za implementacijo EU proračuna. Skupaj si moramo prizadevati, da bo v prihodnje možno zmanjšati število sodelujočih, še posebej kontrolnih inštitucij pri izvajanju, se bo sicer izjemno težko spostaviti novo prakso, ki bo pozornost preusmerila k doseganju rezultatov. V okviru kohezijske politike je prav tako potrebno znotraj jasno določenih tematskih prioritet ohraniti dovolj visoko stopno fleksibilnosti pri izvajanju. Pri tem bi še posebej omenil možnost izvajanja enotnih razpisov med regijami različnih statusov, še posebej, ko gre za glavna mesta, kako tudi pravilo N plus 2, ki namesto osredotočena na rezultate sili regije in države, da se sredstva črpajo manj pa, kaj se z njimi dogaja. O tem velja izpostaviti tudi širši kontekst oziroma nujnost po krepitvi koordinacije in strateškega pristopa z ostalimi razvojnimi politikami, kot naprimer politiko razvoja podeželja ob upoštevanju načela subsidijarnosti. Skupni strateški okvir in razvojna in investicijska partnerska pogodba sta tem kontekstu dokumenta, ki bosta načeloma lahko pomembno prispevala k izboljšanju strateškega izboljšanemu strateškemu načrtovanju in s tem večji komplementarnosti, koordinaciji, sinergijam in koherentnosti med različnimi politikami. Res pa je, da je pri tem potrebno biti previden, saj ti dokumenti ne bi smeli povečevati administrativnih bremen, lahko pa bi se odprlo tudi vprašanje pristojnosti med državami in Evropsko komisijo. Končno predpogoj za uspešen začetek izvajanja programov EU kohezijske politike v obdobju po letu 2013 je pravočasen zaključek pogajanj o novem večletnem finančnem okviru. Slednje je zagotovo ena izmed temeljnih nalog v prihajajočem 18-mesečnem obdobju in verjamem, da se bomo nacionalni parlament in Evropski parlament izkazali kot kredibilen partner evropske kohezijske politike. Hvala za pozornost. Eh, eh, Hvala lepa, gospod Trofenik. Zdaj pa prehajamo k uh, seveda bolj omejenemu času za govor, ki bo namenjen naslednjim udeležencem v razpravi. Imamo na seznamu že 15 prijavljenih k besedi. Lahko zagotovim vsakemu pet minut, razen če ne, se ne bodo še drugi prijavljali in na to pa bi ta čas še naknadno skrčili. Uh, <clears throat> Zdaj bi začeli z gospodom Stavraka, ki so iz Evropskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Kolegice in kolegi, predstavniki nacionalnih parlamentov, gospod komisar, z začetkom postopka za sprejem tega okvira kohezijske politike imamo pred nami pomembno priložnost za to, da okrepimo učinkovitost kohezijske politike in da zagotovimo tudi rednost eh, financiran za dolgoročno obdobje. Moramo se osredotočiti na šibke točke eh, te politike, zato da izboljšamo njihovo izvajanje. Zato pozdravljamo skoraj vse predloge komisije, ki se upadajo s stališči parlamenta o prihodnosti te politike. Naprimer, kar zadeva podporo vsem regijam, kar zadeva vzpostavitev eh, neke umestne kategorije regij, potem pozornost, kar zadeva učinkovitost programov, potem ponostavljanje eh, na upravni eh, ravni in programski ravni, boljši nadzor. Ampak naj se osredotočim na nek vidik, v zvezi s katerim in v mnogih resolucijah smo izrazili naše nasprotovanje. Predvsem naj povem, da ne moramo izpodbijati nujnosti boljšega sistema za nadzor in ocenjevanje oziroma eh, politike, ki naj bi bila bolj usmerjena v rezultate. V eh, posvetovanjih na to temo in na katerih temelijo tudi današnji predlogi, večina zainteresiranih se je eh, dejansko izrazila proti eh, uvajanju predpisov, ki, bi, ki jih potem isti subjekti ne bi bili sposobni nadzorovati. To so znameniti makroekonomski pogoji, tako kot je bilo jasno poudarjeno v dokumentu same komisije v zvezi s petim poročilom o koheziji. Tvegamo, da a, pridemo v, take, v tak položaj, da bomo kaznovali regije zaradi pač nekih vidikov, na katerih nad katerimi nimajo nadzora in torej to bi bilo neutemeljeno, tako kot je bilo zapišeno v večini resolucij, v katerih smo izražali naše nasprotovanje uvajanju pogojev, ki nimajo nikakršne povezave s kohezijsko politiko in s cilji. Bil sem prepričan, da komisija bo zauzela podobno stališče, ampak današnji predlogi dokazujejo nasprotno, da se dogaja nasprotno. Zato bi vprašal komisijo, kako smo sploh prišli do današnjega predloga, ki eh, usklajuje eh, na eh, neposreden način financiran financiranja s makronomskimi politikami vsake države članicami. Vsake države članice. Evropski parlament, kot Evropski parlament smo pripravljeni si prizadevati za to, da izboljšamo predloge komisije, za to, da bodo uh, trdna podlaga, ki naj zagotavlja pravi potencial eh, za razvoj vsake regiji v okviru Evropske unije za ustrezno kohezijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, v trenutku, ko sem rekla, pač, da bomo imeli morda dovolj časa, se nam je dodalo še dodatnih 90 eh, govorcev. Naslednja je gospa Vos iz Nemščije. Nemčije. Danke schön. Um, ähm, Hvala lepa. Ja, na kratko, glede na aktualne, aktualne izzive, pred katerimi je Unija, eh, se izpostavlja kar nekaj težav, kar zadeva samo postopanje komisije. To zadeva predvsem določene prioritet in pa izrecno povezovanje strategijo EU 2020. Komisija v načrtovanih uredbah za strokovne sklade predvideva seznam prioritet, za katere naj bi v prihodnje uporabljali eh, ta sredstva. Te prioritete naj bi temeljile na strategiji EU 2020 in to vrstno povezovanje je problematično, saj je eh, regije pri določenju operativnih programov nimajo ustrezne fleksibilnosti. In eh, kohezijska politika, ki naj bi reševala konkretne težave regij, na ta način izgublja svoje bistvo. Pomembno je, da imamo enoten strateški eh, okvir za vse eh, strukturne sklade, kozijske sklade in eh, sklade za ribištvo, ampak je pa problematično, če kohezijska politika postane zgolj izvedbeni inštrument za strategijo EU 2020, regionalno politične cilje in pa tudi specifična izhodišča eh, za posamezne strukturne sklade, potem postimo ob strani. To še posebej velja za Evropski eh, kohesijski sklad. Pomembno je, da se dogovorimo tudi glede razvojnih in investicijskih eh, partnerstv, vendar naj bi to izvajale države članice, ne da bi bila v to upete tudi regije. Tu vidimo nevarnost v predlogu komisije, da prvotni cilj, da bi nam restrukturna politika privedla do zmanjšanja regionalnih razlik v EU, bila postavljena pod vprašaj, kar zadeva pogojevanje in pa sankcije, to zavračamo, kajti tu gre za to, da se bodo potem sankcionirale regije, ki nimajo nobene odgovornosti za. Eh, gospodarsko politiko posameznih držav, zato takšne sankcije zavračamo. Eh, sicer pa bo eh, o tem govoril še kolega iz zgornjega doma nemškega parlamenta. Hvala lepa iz Evropskega parlamenta, gospa Maconi. Hvala. Predsedujoča, čestitamo vam, ker ste tako pravočasno organizirali ta trenutek razmišljanja o novi kohezijski politiki. Zelo cenim eh, tudi <clears throat> kako dorečen je bil eh, delovni program, ki ga je predložil, predložila ministrica polske vlade. Upam, da eh, vam bo uspelo to eh, spoštovati, zato da zagotovimo, da to novo programsko obdobje se ne bo začelo za mudo ali pa v naglici, tako kot se je dogajalo v preteklosti. Zahvaljujem se. Čisto posebej komisarju Hanu, ki je opisal predlog komisije ki je eh, dejansko je bil sprejet šele pred nekaj urami in eh, prav gotovo bomo zato potrebovali še dodatna poglabljanja. Vsekakor jaz bi želela takoj eh, podati nekaj naglih pripomba. Mislim, da predlog, ki je bil predložen, je skladen z zahtevami Evropskega parlamenta, vsaj kar zadeva krepitev, jačanje strateške vizije, kajti. Eh, leta se gradi tako, da je tesno povezana s cilji strategije 2020 eh, eh, Evropske unije. Ampak mislim, da nismo zvesti pričakovanjem Evropskega parlamenta, kar zadeva konkretne ciljne namenske predloge, ki so bile izraženi v številnih resolucijah po večji koncentraciji in poenostavitvi in osredotočenjem na rezultate. Kaj ti mislim, da usklajevanje izvrševanje nadzora nad eh, upravljanjem ni privedlo do ponostanitve, zmanjševanje ciljev, ni to, kar smo si mi predstavljali, da bomo pridobili, ko smo govorili o koncentraciji ciljev, kajti ni prišlo do ustrezne selekcije, ki bi bila kos potrebam 27 terica in ker tudi usmirjenje v rezultate eh, se ne zasleduje eh, dovolj dosledno in morda celo prestrogo včasih. Naj izrazim tudi skrbljenost, da različne vizije, ki, ki izhajajo iz predloga komisije, tvega, da eh, tudi eh, se Eh, pravzaprav izneveri eh, nekaterim drugim aspektom, se pravi, da ne eh, posveča potrebne pozornosti bolj prikrajšanim regijam, kar očitno menijo tudi predgovorniki, ki so posegli v razpravo pred mano. Recimo, kar zadeva tudi težo, ki jo posvečamo teritorijalni razsežnosti znotraj nove strategije, je vprašljiv. Posebno pozornost se namenja tako imenovani urbani agendi, ki pa je uokvirjena v neko razsežnost povezovanja z mm, suburbanimi, podurbanimi, izvenmestnimi področji. To je sicer zelo pomembno. Pozitivno ocenjujemo tudi pozornost, ki se posveča posebnemu. Uh, posebnemu uh, interesu, ki ga predstavljajo male in srednja podjetja, uh, čeprav ne vemo, kako bodo lahko MSP-ji dejansko privilegirani upravičenci, uh, kar zadeva kohezijsko politiko. Glavna skrb. Ki jo, želim, ki jo želim izraziti, zadeva predvsem pogojnost. Štiri vrste pogojnosti so predvidene v predlogu komisije in sicer predhodno, potem tista, ki temelji na rezultatih in tudi potem makroekonomska, sicer exante pogojenost je čisto v redu in je izboljšena z ozirom na predhodno programsko obdobje, kaj ti lahko preventivno delujemo pred oblikovanjem načrtom. Nedvomno je pametno tudi, da um, financiranje pogojnosti gojimo z eh, uspešnostjo rezultatov, ampak ne eh, soglašam z načelom pogojnosti strukturne narave. To naj bi bilo vezano na določene ukrepe na nacionalni ravni strani držav članic, kar pa terja roke, ki so taki, ki, da se ne skladajo z uh, programskimi obdobji. Nasprotujem tudi načelu pogojenosti, uh, z, ki je makroekonomske narave, kajti mislim, da taka obr, oblika uh, pogojnosti ni uh, skladna z duhom kohezijskih politik. Uh, Eh, s kohezijsko politiko moramo skušati pomagati eh, prikrajšanim območjem, da eh, rastejo in ne bo prišlo do rasti, če hkrati jih zaviramo z politikami, ki predvidevajo krčenja, finančna krčenja. To je treba upoštevati, potrebno je upoštevati razmire v posameznih državah članicah, tudi te cilje ne smemo, ne smemo pogojiti s pač makroekonomskimi cilji. Nasprotujem tudi uvajanju neke nove umestne kategorije regij ali tako imenovanih prehodnih regij. Menim, da tudi kar zadeva napovedi, ki jih je treba še opredeliti, tudi kar zadeva eh, približne napovedi, ki so bile podane v včerajšnjem poročilu, eh, uvajanje eh, te kategorije ne bo koristila v celoti državam Unije in prav gotovo to ni v liniji s duhom kohezijske politike. Predvsem podatki, ki smo jih prebrali in okrog katerih smo se soočali, nas vodijo k temu, da rečemo, da če 72 milijonov evropskih državljanov bodo morda negotovo eh, imeli korist od te nove kategorije, veliko večje število, nedeljo, bo pa oškodovanih s to umestno kategorijo. Zato mislim, da bi se morali povrniti k tej točki, ker ni skladna s predlogom, ki ga je dal parlament, ki je k večjemu sprejel možnost, da bi prehodne regije vključili v eno sam okvir, ampak vedno pod pogojem da se omeji sklup, sklupni, uh, eh, skupno količino sredstev, ki je namenjenih te, tej vrsti regij. In še ena prošnja za pojasnilo glede na predlog komisije zadeva kohezijski bla, sklad, ki spreminja svoja pravila, ne da bi hkrati jasno pojasnil, kaj se bo zgodilo s spremembo teh pravil, eh, predvsem kar zadeva eh, sredstva, ki bodo na voljo temu skladu. Prihaja do negotovosti, kar zadeva uporabo nekater, eh, nekega dela kohezijskega sklada, predvsem kar zadeva politiko povezljivosti rasti v Evropi, kajti specifika kohezijskega sklada vodi v, k, na, povzroča nastajanje nekaterih dvomov, kar zadeva te politike. Hvala lepa. Prosila bi vas res, da se držite treh minut, ker drugače ne bomo imeli dovolj časa na voljo. Naslednji govornik. Zdre, Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča, komisar, kolegice in kolegi. Zadovoljna sem, da lahko spregovorim eh, pred tako ugledno publiko, ki je tako pomembna za prihodnost kohezijske politike. Res je, da v okviru večletnega eh, okvira bi morali postaviti ustrezne podlage in temelje za razvoj vseh držav in vseh regij. Ker prihajam iz države, ki ima veliko um, zemljepisnih posebnosti, osebnosti in želim poudariti, da a, glavni problem spodbujanja bolj prikašenih in slabše povezanih regij je bistvenega pomena za nas, kajti geografski položaj, geografska lega je lahko še dodatni omejevalni faktor. Torej mislim, da vprašanje prevoza in komunikacijskih poti je temeljnega pomena, zato da lahko govorimo o katerikoli obliki sodelovanja in kohezije. Zaradi tega menim, da eh, politika, kot je politika pre, prometa in enakih eh, možnosti na tem področju, morajo imeti visoko prednost. Ker se je, zgodil, se je to zgodilo, je prišlo do odličnih rezultatov. Kar zadeva otoško naravo nekaterih eh, območij, seveda potrebujemo posebno opredelitev. To bi lahko pomenilo neko rešitev. Problem ne zadeva samo Grče, ampak očitno tudi druge države članice Evropske unije. Predlog eh, komisije ki je bil predložen na neformalni seji. Um, <clears throat> na Polskem 28. in 29. julija eh, govori o vzpostavitvi nekega infrastrukturnega sklada, kar eh, je lahko videti kot dobra zamisel, to, da skrbi nas dejstvo, da se to ustvarja kot neke, nek novi tematski sklad, ki de facto bo služil za uresničevanje projektov kot TNT, kjer niso vključena otoška območja. Torej, ta novi sklad bo nujno izključeval ta nova območja, ki bi jih bilo potrebno prednostno obravnavati. Tudi, kar zadeva vzpostavitev neke umestne kategorije, eh, Eh, tukaj imamo a, politično možnost, da spodbudimo regije, ki so teže dostopne, kot tiste, ki so jih ravno kar omenjala, naprimer hribovita področja oziroma otoška območja. Sem bi morale spadati to, tiste regije, ki imajo določeno geografsko specifiko, kot naprimer otoki oziroma gorata območja, ne glede na, na BDP eh, po posameznem prebivalcu. In eh, potem, kar zadeva poenostavljanje postopkov, mislim, da tudi to mora biti pomemben cilj, eh, neizpodbitno, kaj ti prihaja do veli, visoke stopnje birokratske zapletenosti pri vseh postopkih in to nas veliko stane, kar zadeva učinkovito. Zavedam se, da najti rešitev ni enostavno, ampak to je pravi trenutek za to, da odpremo javno razpravo v kontekstu eh, teh posvetovanj. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa iz Evropskega parlamenta, iz Evropskega parlamenta Karima Del. Merci, madame la, madame la Hvala, predsedujoča, gospod komisar. Jaz se veselim nad tem, kar ste ravno kar povedali, kar ste danes predstavili. Občutek imam, da uh, se navezujemo na neko orodje, ki eh, pa je eh, pravzaprav orodje za mestna območja, ki eh, ga najdemo v preteklem programskem obdobju, zato da bi boljše povezali primestna območja. Dejansko na tak način bodo ta območja postala bolj očitna in jih bomo torej tudi bolj neposredno uh, upravljali. Glede na uh, boj proti revščini in uh, socialno vključevanje, mislim, da sklada kot je sklad, uh, z, so, Evropski socialni sklad oziroma kohezijski sklad in tudi kar zadeva Evropski sklad za, region, za regionalni razvoj, mislim, da to bolj lahko lahko koristi tudi mestnim območjem, ko se je dogajalo v preteklosti. Dejansko pozdravljam tudi pobudo, ki jo jaz predlagam, kar zadeva energetsko učinkovitost pobude komisije in sicer, da namenja 20 odstotkov nacionalnih ovojnic ravno eh, nacionalni učinkovitosti. Torej, moje vprašanje v zvezi s tem je zelo enostavno. Eh, torej, recimo, ko gre za posodavljanje eh, energetske učinkovitosti stanovanj, predvsem socialnih graden, ali ne bi morali zagotoviti ustreznih sredstev iz prozračuna, zato da bi se odzvali na dvojno nepravičnost, socialno in okoljsko nepravičnost, pri čemer eh, energetsko učinkovitost uporabljamo samo za določene eh, četrti v mestih, torej eh, bogatejše eh, četrti v mestih. Torej, gospod komisar, res bi cenila, če bi mi lahko posredili za nekaj janstvi in zagotovili v zvezi s tem. Hvala lepa iz avstrijskega parlamenta, gospod Konrad Štajn, izvolite. Ja, danke se, frau Vorsitzende, geschen. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. V Avstriji seveda pozdravljamo predloge komisarja v zvezi z skop politiko. Po našem mnenju na ta način zagotavljamo, da bomo imeli boljšo učinkovitost to vrstne podpore. Strategija podpore je zdaj bistveno bolj diferencirano zastavljena in eh, zato bo po našem mnenju tudi bistveno bolj ciljno usmerjena in eh, uspešna kot v preteklosti. Še posebej bi rad izpostavil, kot so dejali že moji predgovorniki, da je potrebno konkurenco med eh, regijami, tistimi, ki prejemajo podporo in tistimi, ki ne, eh, razumeti kot nekaj, čemu je treba pripisovati večjo pozornost. Sam sem mnenja, da moramo biti na to še posebej pozorni. Nasplošno nas veseli dejstvo, da se tudi mala in srednja podjetja vključujejo v program pomoči. V preteklosti so bili tudi, eh, je bil tudi sklad za regionalni razvoj zelo pomemben za nas z vidika regionalnega razvoja če želimo torej sledovati cilje strategije EU 2020, potem bo vsekakor kohezijska politika in eh, politika razvojne pomoči pomembna. Seveda pa je pomembno, da tu okvirne pogoje, še posebej za male in srednje podjetja, za sektor storitev, ustrezno oblikujemo, kajti ravno v sektorju storitev je največ delovnih eh, mest, tu mislim, da je stvari potrebno izboljšati in tu vidimo potencial za izboljšave. Vedno znova namreč ugotavljamo, da so plače pod pritiskom, eh, prav tako ugotavljamo, da so cene surovin vse, vič, vse više, dostopnost do energentov in do drugih eh, surovin je seveda tudi nekaj, kar se zelo spreminja skozi čas. Zato moramo še naprej razvijati kadrovske resurse, ulagati v inovacije in veselilo bi me, če bi tudi to lahko vključili med eh, cilje kohezijske politike. Nasplošno povedano pa smo zelo zadovoljni s predlogom komisarja Hana. Hvala lepa. Skupina zadovoljnih ljudi eh, kar narašča pozitivno iz Evropskega parlamenta, gospa Perez. Sí, muchas gracias, presidenta, komisarjo. Hvala lepa, predsedujoča, gospod komisar. Stališče moje skupine je že ob podal kolega Savrakakis, kar zadeva makroekonomske politike, to, da želila, želila bi z vami uh, deliti nekaj drugih razmišljanj in zadovoljstvo predvsem nad tem, da seveda se strinjamo okrog tega, da seveda potrebujemo stabilnost, ampak pod pogojem, da ustvarjamo tudi nova delovna mesta. Imam nekaj vprašanj, ampak bom to zožila na tri. Prvo vprašanje zadeva neko novico, ki je bila danes objavljena v španskem tisku in ki je povzročila negotovost med državljani, eh, ki jim moram poročati. Rečeno je, da komisija predlaga, da se ukinejo regionalne pomoči državam, ki imajo primankljaj. In torej vas sprašujem, ali je res, da Evropska komisija predvideva, da bo zamrznila regionalno pomoč državam, kjer prihaja do pretiranega primankljaja? Drugo vprašanje, umestna kategorija regij. Skušala bom biti zelo eksplicitna, Eh, komisar lahko podrobno razloži, kako, bo, kako bo prišlo do razdeljevanja sredstev med regijami, ki bodo sestavljale to novo umestno kategorijo, kolikšen delež oziroma odstotek bo namenjen državam, ki ne bodo več upravičene do sredstev iz konvergenčnega cilja. In tretje vprašanje, eh, ki zadeva neko orodje in sicer eh, tako imenovano rezervo za uspešnost, ki bi morala spodbojati k optimalni uporabi sredstev. Komisija želi ponovno vzpostaviti to uh, rezervo, kljub temu, da v preteklosti uh, je, smo jo opustili, ker ni veliko pomagala, je bila zelo draga z upravnega vidika. Ali ne mislite, da bi bilo bolje, da uh, preverjanje donosa mora biti temeljila na konkretnih kazalnikih, ne pa na uh, tem, kateri programi so uh, bolj donosni ali manj? Hvala lepa iz uh, avstrijskega parlamenta, gospod Bumsak dame in herren, vielen Dank. Gospa predsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi. E, kolega Štandl je že povedal, da je Avstrija naklonjena predlogu komisije. E, za razliko od nekaterih drugih govornikov iz nacionalnih parlamentov si mi vsekakor lahko predstavljamo, da program podpore e, vežemo tudi na javnofinančne e, programe. Zakaj? Zato, ker strukturna politika nikoli ne more nadomestiti eh, gospodarske politike, splošne gospodarske politike v neki državi. Zato je seveda pomembna eh, proračunska disciplina za zagotavljanje blaginje v neki državi. Avstrijsko stališče je eh, vsekakor tudi naklonjeno inovacijam v sofinanciranju, predvsem pri tistih, v tistih šibkih regijah. In eh, zato si lahko predstavljamo, da bi stopnjo sofinanciranja vsaj za neko omejeno obdobje še zmanjšali, da bi na ta način omogočili tem podjetjem lažji dostop do teh sredstev. Kar zadeva finančni okvir za obdobje 2014-2020, ta je osnova eh, tudi za sredstva v kohezijskem skladu in mi v Avstriji eh, tu podarjamo dve pomembni točki tega eh, novega sklada najprej povedano je zelo pomembno, da z uporabo evro obveznice ali česar koli že ne smemo zaradi prepovedi zadolževanja eh, priti do situacije, da bo sredstev na voljo manj. Hvala lepa, zdaj pa Ramona Manesku iz Evropskega parlamenta. Še dinta. No, vsej mulcumes, domnul komisar Han Pentru. Hvala lepa, zahvaljujem se komisarju Hanu za predlog, ki ga je podal. Naj povem, da predvsem skupina Alde z zadovoljstvom gleda na predlog poenostavitve. To smo večkrat zahtevali, poenostavitev pravil in tudi upravljanja. Gledamo z naklonjenost tudi k uvajanju cilja, eh, kar zadeva koncentracijo in tudi spodbujanje delovnih mest in sicer z naložbami predvsem v korist eh, MSP-jev. Skupina Alde je naklonjena tudi rezervi za uspešnost. In predlagali smo tudi večjo rezervo in sicer v višini petih odstotkov. Kar zadeva poenostavitev pravil in kar zadeva tudi skupne predpise, kar je tudi zajeto v predlogu, ugotavljamo, da države članice imajo še vedno možnost da uveljavljajo na nacionalni ravni dodatna pravila z ozirom na tista, ki so zajeta eh, v evropskih uh, dokumentih. Tudi, da To bi lahko privedlo do situacije, ki jo že poznamo v nekaterih državah članicah in sicer pretirane, pretirano število pravil, ki, kar gre na škodo upravičencev in morda zato bi lahko razmišljali o nekem realni, po, realnem poenostavljanju, ki naj gre res v korist eh, upravičencev. Ko govorimo o poenostavljanju, naj se tudi navežem na enega od predlogov komisije, kjer je zapisano, da države članice lahko zmanjšajo število pristojnih organov za upravljanje sredstev. Rada bi vedela, ali pred sprejemom te odločitve morajo države članice obvestiti komisijo oziroma, če bo prišlo do neke analize, kar zadeva primernost takega skrčanja tako da ne bi prišlo do neravnoteži v dostopanju do sredstev. Poleg tega gledamo z naklonjenost tudi na makroekonomsko pogojnost. Na splošnem skupine Alde je se strinja z pogojnostjo v skladu tudi z makroekonomskim vodenjem, ampak radi bi imeli več podatkov, več podrobnosti o tem, kako se bo ta vrsta pogojnosti uresničevala v praksi. In potem še ena točka, ki jo želim omeniti. Vedno smo poudarjali pomen akterjev na lokalni in regionalni ravni. To, da. Mm, tega elementa ne najdemo v predlogu komisije, ni nikakršne omembe tega vidika, od katerega je zelo um, odvisen uspeh kohezijske politike. Regionalni, lokalni akteri so dejansko tisti, ki upravljajo, ki morajo upravljati na učinkovit način kohezijsko politiko in instrum, evropske instrumente. Še ena točka, um, ki se navezuje na poenostavitev in sicer uvajanje pojma, tako imenovanega pojma ecohesion. In sicer na, te, na podlagi tega načela naj bi lahko a, različni subjekti predlagali svoje projekte v elektronski obliki. To je zelo pozitivno, ampak bi rada vedela, ali obstaja že časovnica za države članice, a, torej določeni roki, do katerih morajo države članice tudi opisati svoje aplikacije in programska sredstva, ki bodo potem lahko uporabljena za letom 2014. Kaj ti ponavljamo, tega bo odvisno ključen uspeh tega mehanizma i cohesion. Hvala lepa. Uh, thank you, Mr. Massi. Hvala lepa, gospod Garavolja iz italijanskega senata, torej zgornjega doma. Hvala lepa, predsedujoča. Seveda soglašamo s uh, cilji, ki stremijo za večjo učinkovitost, uspešnostjo in poenostavljanjem kohezijskih politik. In tudi soglašamo z dejstvom, da je treba eh, spodbuditi rast in zaposlovanje. To, da rast eh, je pogojena z trgom in z podjetij, predvsem z malimi in srednjimi podjetji. Za našo državo MSP-ji predstavljajo 80 odstotkov celotnih de, vseh delovnih mest, 70 odstotkov investicij in 70 odstotkov dodane vrednosti. Ravno zato, ker govorimo o konkurenčnosti MSP-jev, moramo tudi skušati razumeti, kako lahko rešimo eh, njihov eh, glavni problem, to je dostopanje do kredita in eh, sicer z Baslom 3 ta dostop do finančnih sredstev postaja še eh, težavnejši in njihova rast še eh, manj verjetna. Vprašanje je torej naslednje. Ali bi se lahko predstavljali recimo zelo enostaven ukrep in sicer uporabe kohezijskih skladov recimo za vzpostavitev nekega garancijskega sklada ravno za zagotavljanje boljšega dostopa do kredita malim in srednjim, srednjim velikim podjetjem. Tako bi imeli dvojno korist korist, po eni strani, ker zadeva trg in sicer bi recimo omogočili eh, bančnim zavodom, da bolje ocenjujejo razvojne projekte MSP-jev, po drugi strani pa ob eh, tudi omejenosti finančnih sredstev bi imeli nek učinek vzvoda teh eh, resursov. In drugo vprašanje glede na to, da si zastavljamo eh, cilje zmanjšanja brezposobnosti, predvsem med mladimi, tudi v tem primeru sprašujemo, ali bi bilo sprejemljivo uporabiti vire zelo na enostaven, preverljiv, nadzorljiv način, sicer za uh, zmanjševanje uh, davka, uh, predvsem kar zadeva uh, sprejemanje v službo novih kadrov, mladih kadrov. Hvala lepa iz Evropskega parlamenta, gospod Van Nistaroj. Voorzitter, dank u wel. Samen met de commissaris ondergaan we hier in de Hvala lepa. Mislim, da smo tukaj vsi podporniki kohezije. Zanima me, ali je to zapisano tudi v pismu osmih držav članic v pismu je zabeleženo, to je vse v redu, pomagajmo revnim regijam in to je dovolj. Ampak tega nihče tukaj ni povedal. Zato mislim, da bi morali kaj storiti na nacionalni ravni. Morda bi lahko imeli razprave v okviru nacionalnih parlamentov, morda potrebujemo drug drugega. Dogovoriti se moramo o ključnih točkah, naprimer makroekonomska pogoje, makroekonomsko pogojevanje. Ali to deluje ali ne, ali to želimo ali ne. Kako bi to lahko delovalo? Zato, ker stvari, ki nimajo nič skupnega, je nemogoče povezati. Nekaj spada pod regionalno politiko, nekaj pod nacionalno politiko. Mislim, da to zadeva tudi eh, pogodbe o partnerskem sodelovanju če ste v regionalnem parlamentu, potem morate upoštevati dogovore, ki se sklenejo na nacionalni ravni. Vsi imamo več slojno upravljanje, vsi potrebujemo drug drugega in razpravljati moramo drug z drugim. Imamo seznam ključnih točk, zadovoljni smo s tem, kar je predstavila komisija. Komisija je pokazala veliko poguma pri tem, kako eh, je postopala z ozadjem kohezijske politike, vključuje celotno Evropo in gre za integriran pristop. Prepričan sem, da je mm, to zahtevalo zelo veliko truda in časa pri Evropski komisiji. Pred dvema letoma smo veliko govorili o tem, da bi imeli več skladov, torej sklad za podnebje, sklad za vode, sklad za energijo in tako naprej. To se potem ni zgodilo. Tako lahko tudi um, gledamo na to, kot na prilagajanje naše agende v spremenjujočem se svetu. Program Na začetku je bil, da velja vse, sedaj pa smo vedno bolj osredotočeni, vedno bolj se posvečamo ciljem in to gre z roko v roki z dodano vrednostjo, ki jo Evropa želi zagotoviti na srednji in dolgi rok. To mi je všeč, to je v sklopu Evrope 2020 ali nekaj. Se nečemu odpoveš ali pa tisto razviješ. Podobno velja tudi za finančno in gospodarsko upravljanje ali s tem nadaljujemo in to seveda izvajamo, ali pa ne. Če se bomo s tem ukvarjali, potem je treba sesti za mizo in spregovoriti o vprašanjih, kot so upravljanje in usklajevanje. Morda lahko spregovorim še o nekaj točkah. Strinjam se z govornikom iz italijanskega senata. Ko govorimo o mladih, ko govorimo o novih delovnih mestih, in um, če bi tukaj lahko pripravili kak premustitveni ukrep, bi to bilo zelo dobro. Seveda moramo upoštevati tudi izkušnje iz preteklosti. In še nekaj. Danes do povdan je komisija glasovala o sosedskih skladih, torej Eh, skladih za države, ki so v soseščini Evropske unije in najverjetneje ne bodo postale članice Evropske unije. Videli smo, da je projekt na zunanjih mejah prepleten z različnimi sloji in tam ne vlada pretirano zadovoljstvo. Vidimo, da denar teče nazaj. v Ukrajini izvajamo obsežne projekte, vsta denar je bil izgubljen v administraciji. Če pa ena majhna bolnišnica sodeluje z drugo, potem to deluje. Hvala, sedaj dajem besedo komisarju, ker smo slišali več vprašanj in komentarjev, zato prosim komisarja, da se odzove. Hvala lepa, da bom govoril kar v materinem jeziku. Najprej se zahvaljujem vsem tistim, ki so se konstruktivno javili k besedi, e, tudi kritične besede pozdravljam, to je vsekakor zaželjeno na začetku tega procesa. Zdaj bom težko odgovoril konkretno na vsa zastavljena vprašanja, konec koncev imamo še veliko časa za razpravo o vsem tem in za osvetlitev posameznih vprašanj. V nekaterih prispevkih sem zaznal določene nesporazume, deloma to izhaja iz tega, da nekatera vaša reakcija eh, predstavlja reakcijo na neke osnutke, ki še niso bili takrat dokončni osnutki. To je pač dejstvo, kadar se dela na nekih dokumentih, ki so še delovni dokumenti in potem pridejo v javnost, čeprav to še niso dokončni dokumenti. Tako da danes smo končno sprejeli dokončni osnutek in vprašanje DDV-ja smo tam, na primer, rešili točno tako, kot eh, si Mačarska to želi in uh, kolikor bo možno DDV tudi uh, v tem primeru um, uporabiti kot uh, eh, olešavo, uh, potem se bodo tu uporabljala sredstva na področju, za katere si tega ne želimo. Tako da, hm, skratka, nam tudi kaže na nek način na razpravo, kako ta razprava poteka. Uh, bi pa vas prosil za razumevanje. kajti že pred meseci sem sprejel obveznost, da bom v jugozahodni Franciji sodeloval na regionalni konferenci in zato se moram te obljube držati in zato bom moral v neki točki od eh, to danes preprosto oditi, tako da vas prosim za eh, razumevanje. Takrat, ko sem to obveznost sprejel, še ni bilo jasno, kdaj bo datum današnje seje, ampak eh, po kolega Berkovic tudi sodeloval pri tej razpravi, ali bil tudi eden od glavnih sodelujočih pri pripravi teh eh, predlogov ured, tako da bo tudi lahko odgovarjal na vaše vprašanja. Prav bi se ob tej priložnosti tudi zahvalil sodelovkam in sodelovcem tako v naših eh, službah, kakor tudi v mojem kabinetu. Lahko si predstavljate, da je bilo to zelo eh, naporno delo v zelo napornem času na področju politike, ki seveda zbuja interes številnih saj je pomembno, da se zavedamo, da tudi z proračunskega vidika to ni predstavljalo eh, ravno majhnega zalogaja. Težko je bilo najti ustrezno ravnovesje med eh, tem, kar je po eni strani nujno potrebno in eh, kjer smo po drugi strani morali nekoliko zategniti pas. Prav tako bi rad povedal, da je na spletni strani naše generalne direkcije zdaj dokončno sprejete različice teh osnutkov in eh, zato bi vas prosil, da to tudi izkoristite in uporabite. Vsega, kar pa še enkrat podarjam pripravljenost mene in eh, mojih sodelovcev, da vam ostanemo na voljo za to vrstne razprave in eh, na koncu bi si dovolil še to vsebinsko pripombo, namreč pri številnih se je izpostavilo to vprašanje. In, uh, to vprašanje se izpostavlja tudi sicer namreč eh, tako imena makroekonomska pogojenost te podpore. Tu mislim, da treba vedeti, razumeti, spoštovati, da smo kot prvi tudi znotraj komisije morali doseči nek dogovor. Eh, kot drugo pa tekom eh, mesecev so se stvari spreminjale in na te se je bilo potrebno odzvati. Tako da zdaj mislim, da je med nami predlog ki ga je potrebno natančno še preučiti. Mm, včasih so stvari tudi nekoliko zapletene, pa vendar, če boste to natančno prebrali, boste videli, da je uporaba eh, teh makroekonomskih pogojev eh, tista ultima racijo, ki se uporabi le takrat, ko vsa ostala orodja odpovejo. Dober primer je naprimer Grčija in eh, grške kolege in kolegice lahko pomerim, tudi v aktualnih razmerah ta makroekonomski pogoj ne bo uporabljen, kajti to, kar predlagamo, nič drugega kot to, da v primeru, da neka država, recimo, eh, ekonomsko iztiri, da potem na podlagi predlogov komisije in eh, sveta pripravimo natančne ciljne ukrepe. In eh, če bo država članica te predloge potem sprejela, potem eh, se mehanizem sankcij tudi ne bo sprožil. To je vse, kar to pomeni. Po drugi strani pa sta Evropski parlament in tudi svet sprejela tako imenovani šestorček in ta šestorček je zelo pomemben mehanizem sankcij za članice evroobmočja. Evroobmočje ima zaenkrat le 17 držav članic, upam, da je bo kmalo več, kajti konec koncev ne bi smelo biti razlik med državami, ki so v evroobmočju in ki niso. E, ampak zaenkrat je pač stvar takšna, kot je in zato mislim, da je edino prav in pošteno, da povemo, da potrebujemo nek mehanizem, ki bo tudi za nečlanice evroobmočja veljal v podobnem smislom. To, kot rečeno, je resnično tista zadnja eh, rešilna bilka, ki upam, da je v praksi ne bomo eh, uporabili. In eh, stari mački med vami veste, da imamo v kohezijski politiki takšno roditev že izpred ne vem koliko let in tega tudi nikoli nismo uporabili, ampak seveda vseeno o tem velja spregovoriti in tudi o drugih zadevah. Tako zdaj pa se vam vsem zahvaljujem. Kolega prosim, da zazame moje mesto. E, mislim, da bomo skupaj vsekakor prišli do konstruktivnih rešitev in pri svoji zahvali bi se rad e, zahvalil tudi polskemu predsedstvu ob koncu, ki je bilo zelo angažirano, e, seveda z določenim lastnim interesom, kar je čisto legitimno in e, v tem duhu se še enkrat e, lepo zahvaljujem in srečno. Uh, I'd like to yeah, this is Peter Berkovic who has co to je Peter Berkovic, ki je koordiniral pripravljalno delo. Pripravljalno delo komisije o prihodnosti kohezijske politike. Sedaj dajem besedo naslednjim govornikom, dr. Helmut Markov iz Bundesrata v Nemčiji. Hvala lepa, gospa predsednica, dame in kolegice. Prihodnost kohezijske politike je še posebej za vzhodno nemške regije eh, zelo pomembna, kajti od eh, združitve leta 1990 so vsi skladi, vsi skladi igrali zelo pomembno vlogo pri spremljanju tega procesa tranzicije. In uh, zdaj bomo v naslednjem programskem obdobju verjetno prišli do tega, da bodo vse vzhodno-nemške dežele izpadle iz uh, območja cilja 1. Evropska unija je torej pred problemom, da um, moramo dve zadevi rešiti hkrati. Eno je konsolidacija proračunov, drugo pa je nadaljne, uh, eh, nadaljna podpora trajnostnemu razvoju preko kohezijske politike. In ravno kohezijska politika mislim, da lahko uh, igra to vlogo, saj je dolgoročno zastavljena in eh, ni vedno odvisna od kratkoročnih sprememb zaradi nekih finančnih eh, kriz, gospodarskih problemov in tako naprej. Kar zadeva preomenjeno degresivnost. Seveda, popolnoma razumemo, da je potrebno o tem razmisliti, o tem, da se postopno uh, odpravlja podpora, ampak razmišljati o degresivnosti v višini sofinanciranja in eh, tudi z vedika upravičenosti. Eh, mislim, da to predstavlja problem, kajti najprej imamo države oziroma regije, ki eh, so više razvite in zato padejo v to degresivnost, po drugi strani pa jim manjka denarja zaradi trenutne situacije in ne morejo dovolj sofinancirati projektov. Za najbolj nerazvita območja Eh, ne bi smeli eh, imeti tako visoke stopnje sofinanciranja, kajti ravno tu lahko pride do tega, da bo regionalno sofinanciranje moralo biti tako visoko, da potem eh, regionalna javna finančna konsolidacija ne bo močna. Kar zadeva to, da naj bi iz cilju ena postale konvergenčne regije in da naj bi tu potem prišli do nove umestne kategorije, Eh, ne vem, kako ste to sicer utemeljili, to moram reči, da nam še ni jasno, ampak dobro, bomo, bomo še videli. Nam bo komisija to še razložila. Eh, vsekakor pa menim, da moramo ohraniti aktualno najvišjo stopnjo sofinanciranja 75 odstotkov. Na dolgi rok bo seveda potrebno stabilizirati regije cilja 1 eh, in to pomeni, da v tem obdobju, ko bomo imeli te regije v tem umestnem obdobju, ko se bo pomoč postopno eh, zmanjševala. Eh, bomo imeli naprimer regijo Leipzig, eh, Brandenburg in eh, jugozahod, vzhodne Nemčije. Eh, tu je zelo pomembno, da nadaljujemo s podporo, če ne bo ta rast, ki se je zdaj tam pokazala, eh, usahnila. Zato, ker še vedno tam ni dovolj eh, potencijala v strokovnih šolah. Še vedno imamo dokaj visoko stopnjo brezposobnosti eh, v primerjavi z drugimi regijami in tako naprej. Skratka, mislim, da bo o teh zadevah treba še nekoliko razmisliti. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa François, izvolite. Hvala, predsedujoča ta dokument, ki nam ga je predstavil komisar Han, nas opozarja na nekatere točke, na nekatere prednostne naloge, obnovljive viri, urbana politika, učinkovitost. To je tudi dokument, ki govori o nekem razvoju te kohezijske politike in podeželjskega razvoja v smeri nove arhitekture. Kar je zanimivo za nas je to, da prihodnje to vrstne politike se bolj osredotočajo eh, na eh, urejanje teritorija, ozemlje, ne samo dohitevanja nečesa. In sicer to mora biti nekaj eh, trajnostnega, ki mora biti organizirano, mora biti učinkovito in enako za vse. Torej v tem predlogu regije so neke vrste umestne, umestni člen, tudi kar zadeva financiranje v naslednjih obdobjih in tudi kar zadeva tudi tudi plafone za pomoči. Je, eh, so tudi neke vrste posredniki, kar zadeva prožnost eh, programov. Drugo vprašanje, z katerim se sprašujemo, je ta, da predstavitev eh, povezuje najbolj oddaljene regije in tiste, ki so malo poseljene v Lizbonski pogodbi, pa na en način obravnava oddaljene regije in pa malo poseljene moče, torej otoki in, go, in gore. Ali so leti izginili iz eh, območja pozornosti eh, komisije ali pa mislimo, da na tak način eh, bomo skušali nekoliko skrčiti solidarnost, ki smo jo izkazovali v preteklosti do teh regij. Kar zadeva teritorijalno sodelovanje kohezije in sicer za izboljšanje za 30 odstotkov, kar zadeva financiranje, seveda to je manj, kar smo pričakovali, ampak tudi to je pomembno. Menimo, da teritorijalno sodelovanje se mora razvijati s politično voljo, ki mora biti odločnejša in smo zagovorniki tega, da bi ponovno vključili eh, te makroregionalne definicije. To, kar nam je posebej pri srcu, je dejstvo, da partnerstvo med Evropsko unijo in regijami mora biti predvsem partnerstvo za, politične, eh, za, za regionalne politike in dejansko tukaj vidimo neko protislovje, kako lahko pripisujemo regijam neke napake, ki nastajajo zaradi makroekonomskih eh, ukrepov, ukrepov na nacionalni ravni, mislim, da se bomo lahko še povrnili k temu vprašanju. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod Lino Julio iz odbora za proračun. Grazie per questa occasione. Hvala lepa za to priložnost. Naj eh, se navežem na besede in na poziv eh, predsednika Baroza, na katere se je strže navezal komisar Han in sicer mm, k večji enotnosti eh, na tak morda ne preveč ekscentričen način bi želel opozoriti na to, kar večkrat ponavlja profesor Brodi, ki je bil predsednik tudi. Evropske komisije in sicer, ko poučuje po svetu eh, in ko opozarja študente po celem svetu, da je Evropa največji svetovni trg, največji izvoznik, ima največji, eh, ampak da posamižne države članice, ki sestavljajo Evropo, nimajo dovolj moči na svetovni ravni. In opozarja na to, kar se je dogodilo med renesanso in sicer najvišja takratna konica, kar zadeva eh, ustvarjanje eh, dohodkov, ehm, se je nahajala v Toskani in na Kitajskem. V Italiji smo imeli cel kup drugih, eh, drž, drugih mest, ki so bile v samem vrhu, kar zadeva celo vrsto različnih ved. Potem je prišlo do prve globalizacije, do odkritja Amerike, odprl se je nov svet in mi v Italiji nismo bili več sposobni združiti te različne sposobnosti in odličnosti in smo izginili iz um, geografije geografske karte eh, za nekaj stoletij za razliko Španije, Francije in Anglije, ki so ustvarili neko nacionalno entiteto. Evropa tvega isto, če se združi, bo lahko vodila svet, ker imamo še vedno velike tehnološke sposobnosti, lahko mladim nekaj ponudimo. Če pa bomo ločeni, eh, se bomo pač vsak po svoji poti, si bomo pač iskali in utirali svojo pot med vodilnimi v svetu. Vsta čas sem porabil za to, da povem, da menim, da je eh, kohezijska politika izredno pomembna. Zahvaljujem se vam za to priložnost, ampak naj izrečem nekaj, eh, nekaj dvomov, nekaj rezerv. Okvir je sicer dober, ampak kot je povedal, povedal nemški kolega, eh, hudič tiči v podrobnostih. In predvsem, kar zadeva splošna celotna sredstva, ki so m, mm, z izjemo 40 milijard oziroma 39 za novi mehanizem Connecting Europe, torej se z 348 se zniža na 336 milijard. Jaz sem nekoliko razočaran, jaz bi bil pričakoval, da se ta znesek zviša. Mislim, da to. Um, To znižanje je eh, rezultat neke logike, po kateri, po kateri se eh, resursi morajo vrniti nazaj domov, torej v prestolnice. Seveda, <clears throat> seveda ne smemo preveč slabo eh, misliti, ampak večkrat uganemo. Dejansko na tak način zlahka pridobimo naklonjenost nacionalnih javnosti, zaradi česar so vlade celo v celoti skrčile evropski proračun račun. Mislim, da je to absolutno protisloven pristop. Mi bi potrebovali več lasnih sredstev v evropskem proračunu. Danes evropski proračun predstavlja nič cela. 96 odstotkov evropskega BDP-ja in s tem proračunom ne bomo ničesar dosegli eh, mimo naših razprav. In druga točka. Druga točka zadeva tako imenovane prehodne regije, o katerih eh, govorimo je veliko in eh, z eh, sredstvi v višini 39 milijard evrov. Pravzaprav ne razumemo, kateri je namen te nove kategorije, pri čemer sicer prihaja do 20 odstotnega zmanjšanja, kar zadeva konvergenčni cilj. Eh, naj bi to zajemalo 72 milijonov eh, prebivalcev, približno 40 eh, regij, ampak teh 72 milijonov je koncentriranih v petih državah, torej v zelo majhnem številu držav je koncentriranih 75 odstotkov celotne, celotne dotacije, ki je namenjena tem umestnim regijam, kar se mi zdi morda nespremljivo. In eh, če si dobro ogledamo stvari, mislim, da tukaj glavni cilj, čeprav ni bil, ni bil jasno izjavljen, eh, tudi v tem primeru skušamo zasledovati eh, to, ta rezultat in sicer, da bi namenili več sredstev bolj naprednim državam, zato, da se sredstva ponovno uh, vrnejo uh, v nacionalne blagajne iz evropskega proračuna. Morda pa se motim. Ampak jaz mislim, da to je izkrivljen, uh, eh, izkrivljeno način pojmovanja kohezijske politike. Vemo od vsega začetka, da uh, kohezijska politika ni redistribucijska politika, zato da se denar vrne iz Evropske v regionalne blagajne, ampak to je politika, ki stremi za tem, da spodbudi razvoj določenih ozemlji, ozemlji in uh, tudi uh, zato, da se spodbuja notranja solidarnost v Evropski uniji in eh, dejansko ne bomo imeli tiste solidarnosti, ki si jo nadeja tudi predsednik Barozo, ne bomo imeli konkurenčne Evrope, če ne bomo povečali notranje kohezije. Zaključujem z nekaj besedami o, o eh, zvezi z makroekonomsko pogojnostjo, naj, je, naj bi to bila ekstrema racijo, kot je povedal komisar uh, Han. Upajmo, da bo temu tako, kajti drugače bi to uh, lahko imelo posledice za gospodarsko in politično raven, kajti po eni strani odteguje resurse in podporo strukturnim skladom v tistih državah članic, ki ne spoštujejo omejitev stabilnosti in ki morajo že sprejemati popravljalne ukrepe, ki morajo biti zelo strogi in ki uh, odtegujejo sredstva razvojnim politikam in ki pomenijo zmago politike stabilnosti na škodo rasti, uh, ki postane torej samo fraza, prazna fraza in tvega, da postane tudi naš grob. Po drugi strani pa uh, državam čajanicam usiljujemo isto logiko, ki uh, smo se je držali pri nezadovedljivi reformi vodenja in upravljanja, ki se navdihuje zgolj ob stabilnosti in potem pride do nekega vrste nadzorovanega, um, torej, uh, nadzorovanega upravljanja uh, in prisilnega pravzaprav upravljanja, kar ni absolutno simpatično. Nekaj pozitivnih besed, uh, kar zadeva uh, doseganje ciljev strategije 2020, mislim, da je to dejstvo, s katerim lahko razpravljamo, ampak s tem ne smemo bremeniti kohezijske politike. Kohezijska politika ne more zasledovati ciljev, ki so zunaj njenega dometa in čigar doseganja bi moralo biti zajeto znotraj poglavja krepitve mehanizmov za gospodarsko vodenje Evrope. To ni povsem razumljivo, tudi niso razumljivi kriteriji in kazalniki, ki naj bi veljali iz vseh 27 članic in s tem res zaključujem. Celotni okvir je zanimiv in ob tej priložnosti in ob naslednjih priložnostih bomo prav gotovo lahko storili veliko korakov naprej in seveda se moramo izogniti temu, da z, z novim projektom bomo stopili korak nazaj. Hvala, gospod Angorakis iz Evropskega parlamenta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 Izhod iz krize je videti skoraj nemogoč, hkrati pa se tudi izostrujejo nasprotja v Evropi, kako naj škodo prerasporedimo in torej celotna propaganda o eh, dejansko eh, krizi javnega dolga in o škodi za zaposlene oziroma morebitnih koristih za zaposlene, vse to po moje je samo navidezno. Grška vlada in vlade drugih držav članic eh, povzročijo stečaje in krčijo, plače krčijo, pokojnine krčijo, vse razne, razne državne nacionalne storitve. En od razlogov krize v Grčiji so nedvomno tudi um, evropski programi, ki so dejansko omogočili temu, da so v večji meri eh, obogateli že bogati in v resnici pa nastradali revnejši. Um, kohezijska politika, o kateri danes govorim, služi za evropske monopole ki eh, želijo še v večji meri regionalno politiko povezati z nepopularno strategijo, to je strategijo 2020, samo zato, da še več zaslužijo na tak način, da je 336 milijard za kohezijo, se bo pridružilo 4,3 eh, milijardam evrov, ki so jih prejele banka, banke za to, da bi bile kos eh, kapitalistični krizi. Eh, torej, eh, pravzaprav bomo pustili vsakršno eh, obveznost v korist kohezije in ne se bodo izbirali samo programi, ki služijo za spodbujanje notranjega trga in pakt Euro plus, torej vse, vsi elementi, ki so privedli do trenutne kapitalistične krize. Torej, na tak način z evropskim proračunom se oduzemajo prebivalcem veliki eh, denarni zneski, ki so financirali projekte, ki služijo spet za iste neznane ljudi. To se dogaja tudi v, Evropi, to se dogaja tudi v Grči kjer je bilo odpravljenih na stotine programov, ki bi lahko bili koristni za državo. Vsi ti projekti ne bodo nikoli kos potrebam prebivalstva. Potrebovali bi ukrepe za stanovanja, za izobraževanje, za pokojnine. To bi bilo potrebno. Hvala predsedujoča. Uh, uh, Hvala lepa. Naslednji je Petro Sarajevo iz Portugalske. Obrigado, senhora Presidente. Eu queria começar por uh, saudar a iniciativa e dizer que me apraz registrar. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Hvala za to pobudo v primerjavi z drugimi medparlamentarnimi zasedanji, ki smo jih imeli. Mislim, da je moč opaziti napredek na področju kohezijske politike. Mislim, da bi morali imeti skupna pravila glede teh skladov in instrumentov. Želimo si, da bi bili bolj učinkoviti in da bi služili kohezijski politiki. Prehodne regije. V teoriji je to zanimiv koncept. Govorimo o postopnem uvajanju in postopnem odpravljanju. Dokler to ne bo škodilo drugim regijam, mm, mislim, da to ni tako slaba zamisel. Ampak potrebujemo tudi integrirano upravljanje z različnimi programi in vse skupaj mora biti usmerjeno k rezultatom. Združimo lahko tudi več skladov. Če si ogledamo operativne programe, smo žal priča filozofiji uporabe le enega sklada. Zaradi tega nimamo najboljšega rezultata. Zato mislim, da bi morali uporabiti filozofijo integrirane uporabe skladov. Več izzivov nas čaka. Najprej, kar zadeva izvire novega sklada povezovanja Evrope. To je ena od tistih točk, ki jih moramo preučiti. Mislim, da bo to zahtevalo zelo veliko sredstev kohezijskega sklada, prav tako pa bo to zelo vplivalo na kohezijski sklad in vse skupaj bo zelo centralizirano. Poskrbeti moramo, da zaradi tega ne bomo pozabili na izvirni namen. Drug pomislek je potreba, da uskladimo kohezijsko politiko s strategijo Evropa 2020. To je sicer dobro samo po sebi, vendar ne smemo zaradi tega ustvariti novih problemov na področju kohezijske politike, naprimer konkurenčnost. Ustroj EU 2020 nujno ne določa postavk na regionalni ravni, zato imamo morda dve vrsti logik, ki si nasprotujeta in to ne bi bilo koristno ali uporabno v prihodni kohezijski politiki. In še časovnica v preteklem obdobju programiranja, torej 2007-2008, so instrumenti sklada bili nerazpoložljivi. Poskrbeti moramo, da tega odmora ne bo pri načrtovanju nadaljnega časovnega razporeda. Zagotoviti moramo, da bodo tudi instrumenti januarja tekli. Hvala. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, tisti, ki berete, lepo vas prosim, da se spomnite, da imamo sprejem po razpravi. Sedaj pa gospod Erik Eriksson iz Švedske. Tak, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kohezijska politika mi je koristna. Švedska. Na švedskem poteka primer o subsidijarnosti, zato o tem ne bomo mogli govoriti, dokler ne bomo dobili prevoda dokumenta. Sveda se že veselimo slišati argumente različnih držav članic, zelo smo hvaležni za to, imamo sicer različna izhodišča in zelo zanimivo je slišati različna mnenja ljudi. Všeč nam je zamisel kohezije. Naprimer, če si ogledamo navzkrižno skladnost na področju kmetijstva, to se nam zdi zelo koristno. Prav tako menimo, da bi morali zagotoviti naravno povezavo s sofinanciranjem tudi na tem področju. Nekatere regije v EU so zelo uspešne, ne glede na vsa pričakovanja. To je posledica prizadevanj na terenu, pri drugih regijah pa lahko opazimo potrebo po pomoči na centralizirani osnovi. To je politika, ki smo jo imeli prej in mislim, da moramo pri tej politiki tudi ostati. Pomankanje tveganega kapitala je tudi velik problem. Hvala kolegi, da je opozoril na to, kajti banke niso pripravljene prevzeti odgovornosti za to, da bi zgradili lokalne družbe. Če ne bodo te odgovornosti prevzele banke, potem bodo naše družbe na lokalni ravni eh, propadle. Zato moramo za to tudi poskrbeti. Prav tako moramo ugotoviti, kakšne so potrebe. Pomagati moramo drug drugemu za to, da razvijemo države in regije v Evropski uniji. Veliko konkurence je tudi zunaj Evropske unije. Švedska je država, ki veliko izvaža, zato dobro poznamo probleme konkurence. Slišali smo tudi vprašanje na začetku, ki sicer ni dobilo odgovora. Ne vemo, ali lahko kdo drug odgovori na to vprašanje. Namreč gre za časovne omejitve. Mislim, da lahko preprosto začnemo pogajanja konec oktobra. Sam imam dvome v zvezi s tem, morda sem mm, vse skupaj narobe slišal, ampak želim, da mi to pojasnite, kaj ti najprej je treba dokumente prevesti, potem pa je treba zagotoviti ustrezen čas, da o tem razpravljajo parlamenti. Mislim, da bi bilo dobro, če bi tole razložili. Sem pa zelo zadovoljen, da si je komisija vzela čas in da posluša vse govornike. To ocenim in tako bi Evropska unija tudi morala delovati. Najlepša hvala. Hvala lepa. Mihaja Tramopolosa ne vidim, zato se vračamo na Portugalsko. In naslednja govornica ima besedo. Eh, Hvala lepa. Tudi sama želim pohvaliti to pobudo. In zelo mi je všeč, da sedaj razpravljamo o tem, ko smo še tako zgodaj v procesu. Zaenkrat mislim, da imamo tri svežnje tem, o katerih moramo razmisliti. Sploh, ko smo v takšnih razpravah. Prvi sklop, oziroma prva stvar, ki jo želim povedati, je, da se prav gotovo vsi strinjamo s tem, da lahko pozitivno ocenimo dosedanje delo na področju strukturnih politik v Evropski uniji. Mislim, da je to zaenkrat edina učinkovita politika za solidarnost v Evropski uniji. Gre za solidarnost in za pomoč ljudem, ampak vsekakor obstaja negotovo za prihodnost. Toliko državljanov se sprašuje o dodani vrednosti Evrope. Zelo pomembno je, da kohezijska politika sedaj še naprej zagotavlja otipljive rezultate. Pokazati moramo, kaj lahko dosežemo. In pokazati moramo, da je naš model socialnega razvoja in gospodarskega razvoja zelo dober. To ne velja samo za Evropo v celoti, ampak za celotne regije. Poskrbeti moramo, da zopet um, dobimo zaupanje državljanov. To je temeljna politika in je zelo pomembna nacionalni parlamenti imajo tukaj ključno vlogo. Preseči moramo nacionalne egoizme, ne smemo biti uh, dlakocepski, če želimo krepiti evropski projekt. Na določenih področjih je sicer mm, soglasja manj, ampak vprašati se moramo, kaj lahko pričakujemo od kohezijske politike, regionalno, gospodarsko in socialno kohezijo. Na različni načine eh, pristopamo k tej problematiki. Sedaj smo v obdobju prehoda, ampak imamo na voljo tudi tradicionalno politiko skupnosti, sedaj pa prehajamo v novo stopnjo, novo strukturno fazo razvoja Evrope. Tukaj želimo izvajati eh, evropske programe, ki jih sklenemo na evropski ravni. Naprimer imamo Evropsko strategijo 2020. Seveda pa potrebujemo tudi določeno mero prožnosti pri doseganju teh rezultatov. Kakšna je realnost? Realnost je, da v bistvu evropeiziramo regionalni mehanizem. Ta mehanizem je bil v preteklosti nacionalen. Sedaj pa si želimo, da bi dosegli politiko, ki bo izvajala cilje iz strategije EU 2020. Strinjam se s tem novim pristopom, vendar moramo biti previdni. V okviru tega novega pristopa si moramo prizadevati za dobro ravnotežje med tradicionalnim pristopom k solidarnosti v strukturnih skladih z novimi prednostnimi nalogami in novimi izzivi, s katerimi se soočajo države članice. leta 2014 naj bi začeli izvajati ta nov okvir in pripričana sem, da nas bo čakalo veliko izzivov in takrat bomo imeli nove prednostne naloge in nove nujne zahteve. Prav gotovo pa moramo zagotoviti pošteno izvajanje strukturnih politik. Dve temeljni vprašanji bi morali. Uh, upoštevati v vsaki razpravi na evropski in nacionalni ravni. To je povezano z pogojenostjo. Strinjam se, moramo biti strožji. Strožji pri vprašanju koriščenja skladov. Strinjam se tudi s tem, da bi morali imeti bolj strok nadzor nad uporabo sredstev iz teh skladov, vendar dvomim, Eh, kako učinkovita bi bila rezerva. Če se vrnem k temu, kar je povedal komisar, v celoti ne poznam eh, pogojev sporazuma, ampak ne bi želela dodatno ogrožati tistih regij, ki so tako ali tako že v težavah. Mislim, da bomo dosegli partnerstvo med državami članicami in komisijo. To lahko je odvisno od številnih dejavnikov notranjih in zunanjih. Zato ni vse odvisno samo od regij. Mislim, da bi morali pripraviti odgovor, v okviru katerega bodo lahko vse države članice eh, pošteno in korektno spremljale potek eh, ukrepov. Tudi nova kategorija regij mi ni všeč. Najrevnejše regije bodo zato trpele. Mislim, da moramo imeti politiko, ki bo dosegla vse regije in to ustrezno ta predlog bi morali spremeniti in prevzeti bolj um, celovit pristop. Kako se bomo rešili gospodarske krize v Evropi? Na tej osnovi bomo lahko nadaljevali svoje delo, mislim pa, da ne bi smeli ogrožati najrevnejših regij. Hvala lepa, Šonkeli. Eh, Hvala lepa. Mislim, da je to zelo zanimiva razprava kohezijska politika je v splošnem bila zelo uspešna v Evropi in številne regije so od tega imele veliko korist. Vendar smo v finančni in gospodarski krizi, zato je sedaj dober čas, da to pregledamo in morda uvedemo kakšne spremembe. Moj prvi komentar je, da ko opazujem seznam predstavnikov nacionalnih parlamentov piše 13. Zanima me, ki je preostalih 14, ali niso bili povabljeni ali se preprosto niso pojavili. Veliko mm, truda smo vložili v to umestno kategorijo, ljudje temu nasprotujejo, mislim, da smo o tem dolgo in trdno razpravljali na odboru, na ravni odbora, skupin in parlamenta ljudje, ki to podpirajo, mislim, da je nepošteno reči, da so sebični ali da imajo nepoštene uh, razloge za to, da to spodbujajo. Nihče ne želi eh, postaviti v slabo luč eh, konvergence. Ampak, če bi za kratek čas regije, ki ležijo med 75 in 90 odstotki, dobile dodatno pomoč, zato da bi lahko dobile nov zagon, uh, potem to bi prav gotovo lahko to podprli ali vsaj o tem razmislili. Omenili ste tudi prožnost v zvezi z regijami. Imam sicer omejeno poznavanje regij, ampak zdi se mi, da so meje in kategorizacija teh regij nekoliko naključna in morda celo zastarela. Zanima me, ali bi tudi tukaj lahko zagotovili nekaj prožnosti, da bi regije same ponovno zarisale meje, če te meje ne odražajo več realnosti ali gospodarskega stanja. Tako bi lahko pomagali tudi ljudem na terenu. Hvala. Hvala lepa, Šon. In še na zadnje iz Cipra, gospod Kirijakos Hagijanis. Izvolite. Hvala lepa. Želim se zahvaliti organizatorjem poslanci imajo možnost razpravljati o prihodnosti kohezijske politike. Vendar finančna kriza je različno prizadela različne države članice in ogrozili smo otipljiv napredek, ki smo ga dosegli zaenkrat v kontekstu kohezijske politike. Še več, kriza je poudarila kako močen vpliv lahko ima finančna kriza v posameznih regijah. Na ta način smo še posebej opozorili na potrebo po skladnem razvoju Evropske unije. Posledice tega so, da je kohezijska politika zelo pomembna, ne le kot orodje za to, da plažimo posledice krize, ampak tudi kot instrument, da zagotovimo ponovno živitev gospodarstva. Države članice so sedaj v vedno večjih težavah in to se opada z prejšnjimi izzivi, ki so sedaj še bolj akutni. In mislim, da tukaj kohezijska politika lahko pomaga. Moja država Cipr je prav tako prizadeta. Cipr je zaprosil pomoč solidarnega sklada po eksploziji v pomorski bazi. Ta eksplozija je zelo poškodovala našo glavno elektrarno kot rezultat te krize je zelo poskočila tudi stopnja brezposelnosti. Zaradi tega se številne države članice soočajo s še, večnim, še večjim pritiskom tudi na finančnem področju. Javnofinančni dolg odvrača naložbe, zaradi tega se pojavljajo dodatne težave pri zbiranju potrebnega sofinanciranja, na katerem temelijo številni projekti. Zato je treba še naprej spodbujati sodelovanje zasebnega sektorja v projektih kohezijske politike. Kohezijska politika predstavlja sestavni del strategije EU 2020. Brez tega inteligentna, trajnostna in vključujoča rast ne bo mogoča. Kohezijsko politiko moramo povezati s prednostnimi nalogami strategije EU 2020. Tematska koncentracija, to je um, dobrodošlo, kajti to prispeva k temu, da bomo dosegli večjo koherentnost politik EU. Vendar pozornost moramo nameniti temu, da ne bomo spodkopali specifičnih potreb posamezne regije in tega, da bi upravnim oblastem vsake državi članici omogočili, da prilagodi svoje strategije. To je seveda tudi v skladu z načelom solidarnosti in to načelo cenijo nacionalni parlamenti. Mislim, da bi morali povdariti tudi to, da je teritorijalni značaj kohesijske politike nekaj, česar ne bi smeli omejevati v prid sektorskega pristopa, kajti čez sektorske zmogljivosti te politike so ena od glavnih prednosti tega projekta. Kakšno vlogo lahko odigrajo nacionalni parlamenti? Naše vloge ne smemo omejevati samo na pregled subsidijarnosti, ampak bi jo morali razširiti tudi na to, da kohezijska politika preveva vse druge politike in da smo stroškovno učinkoviti. Tako bomo zagotovili novo raven ocene za vpliv te politike. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa Peter Berkovic z komisije. Uh, well, the... Hvala lepa za številne komentarje in vprašanja prav gotovo ne bom mogel odgovoriti na vse in vem, da vas čaka uh, sprejem, zato bom kratek. Najprej želim spregovoriti o vprašanju vključenosti regij. Tukaj želim biti zelo jasen. Kohezijska politika je politika, ki temelji na večslojnem upravljanju. To odraža način, kako so organizirane države članice in še naprej se bo to dogajalo tako. Pogodba o partnerstvu je mehanizem za boljše usklajevanje, vendar to ni mehanizem, ki bo nadomestil to, kar imamo sedaj. Kot del uredbe smo predlagali tudi kodeks ravnanja za partnerstvo to bo komisija sprejela in to bo veljalo za države članice in partnerje pri tem, ko bodo oblikovali partnerstva. Mislim, da lahko dejansko okrepimo načelo partnerstva v trenutnih programih. Številni ste opozorili na vprašanje, na vprašanje uh, sistemov nadzora in upravnega bremena. Mislim, da moramo tukaj zadeti pravo ravnotežje. Po eni strani imamo stroške, stroške nacionalnim in regionalnim upravam zato da upravljajo s proračunom, po drugi strani pa imamo tudi odgovornost komisije, eh, proračunskemu organu, zato da bodo sredstva ustrezno porabljena. To je vedno vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati in v svojih predlogih smo uvedli več mehanizmov, ki lahko pomagajo. Preproste rešitve za to ni, ampak predlagamo več poenostavitev. Še posebej, kar zadeva mm, stroške, imamo poenostavljen pristop k stroškom. To lahko zelo koristi. Predlagali smo tudi bolj proporcionalen sistem, tako na stopni ocenjevanja mm, skladnosti, sedaj se bo to imenovalo akreditacijam, ampak komisija se bo vključila le če bo menila, da obstaja tveganje. In seveda tudi sistemi nadzora sami. Tukaj bomo revizije lahko prilagodili posameznim premenom. To lahko v določenem primeru vodi do zmanjšanega bremena pri revizijah za države članice. Vprašanje vključevanja lokalnih skupnosti. Naše mnenje je, da je to zelo pomembno nekdo je omenil pristop, ki smo ga predlagali tudi za urbana središča, ampak v uredbi boste videli, da smo predlagali, da bi sprejeli pristop k temu, da bi imeli lokalni razvoj, ki ga spodbujajo lokalne skupnosti. To je zelo pomembno tudi za lokalne skupnosti same. In predlagali smo, da bi prednostne naloge, ki spodbujajo ta pristop, bile deležne več pozornosti vprašanje prehodnih regij. Zakaj želimo predlagati novo obliko prehodne regije? To je precej enostaven odgovor, po našem mnenju, je nov sistem pošt, bolj pošten od obstoječega sistema. V trenutnem sistemu vse regije, ki so nad 75 odstotki, prejmejo enako količino sredstev. Če in imamo regijo, ki je pri 250 odstotkih eh, BDP-ja EU, dobi približno enako količino sredstev kot regija, ki je na 76 odstotkih BDP-ja EU. Zato bi v, tej, v tem eh, obsegu regije med 75 in 90 odstotki bilo smisel uvesti novo kategorijo. Poleg tega imamo tudi tako imenovano varnostno mrežo za regije, ki prihajajo iz konvergence. To so tiste regije, ki so bile prej pod 75 odstotki. Naj povem jasno, da ne predvidevamo le varnostne mreže v smislu financiranja, ampak tudi pri stopnjah sofinanciranja in pri prilagoditvi tematske koncentracije. Zaradi tega lahko tudi na hitro omenim sofinanciranje in stopnje sofinanciranja. V uredbi predlagamo v splošnem nadaljevanje obstoječega sistema. Sedaj pa finančni instrumenti. To vprašanje se je pojavilo večkrat, torej kaj lahko storimo za male in srednja podjetja, kaj lahko storimo z, v zvezi z jamstvi. V uredbi smo predlagali mnogo obsežnejši pristop k finančnim instrumentom. Po našem mnenju bo to spodbudilo dostop mala podjetja bodo lahko izkoristila možnosti, ki obstajajo v naših skladih in tako bi lahko podvojili ali celo potrojili um, količino sredstev, ki se porabijo v teh schemah v prihodnosti. In še nekaj programi, ki vključujejo več skladov, kar zadeva integracijo, po našem mnenju bi morali zagotoviti priložnost za več integracije v prihodnosti. Zato bi morali zagotoviti tudi možnost za programe, ki vključujejo več skladov, ampak to ne bo obveznost. Če želi regija ali država članica nadaljevati s programi samo z enim skladom, seveda lahko, če pa želi vključiti več skladov, pa bomo tudi to možnost dopustili. Vprašanje Evrope 2020. V skladu s pristopom, ki temelji na ciljih, si želimo v prihodnosti videti, da bi se bolj posvečali ciljem Evrope 2020. Kaj to pomeni? zelo jasno to v uredbi tudi zapišemo, to pomeni rast in delovna mesta. Drugi cilji, ki so s tem povezani, pa bi tudi izhajali iz strategije EU 2020. Tisti, kako pa je odvisen od vas, od držav članic in od regij. Vi morate najti rešitve, ki bodo zagotovile rezultate v zvezi z EU 2020, torej rast delovna mesta, energetsko učinkovito socijalno vključenost in to na takšne načine, ki so uspešni v. Um, v vaši regiji in no, v vaši državi članici. To bo zelo pomemben del pogajanj in tudi razprav, ki jih bomo imeli z vami, tako v kontekstu pogajanj, pa tudi programov. To je tista dodana vrednost kohezijske politike v okviru EU 2020. Mislim, da je to ključnega pomena. Evropa ne bo dosegla ciljev, če ne bomo imeli lokalnih in regionalnih rešitev. Mislim, da je to nekaj, o čem dejansko želimo razpravljati z vami tudi v prihodnosti. In še vprašanje v zvezi z rezervo za uspešnost. To vprašanje se je pojavilo pred nekaj tedni, sedaj imamo mehanizem, ki je v bistvu rezerva na nacionalni ravni količina sredstev se zadrži za programe, ki dosežejo cilje na nacionalni ravni in država članica potem sredstva preusmeri tistim programom, ki so najuspešnejši. Po našem mnenju je to bolj mehanizem spodbude in to bi lahko bi bil koristen mehanizem za to, da izboljšamo uspešnost. Kar zadeva koncentracijo jasno je, da moramo imeti neke vrste koncentracijo, ampak ta koncentracija mora odražati različne stopne razvoja v regijah, v katerih smo prisotni. Zato smo predlagali niže stopne koncentracije za konvergenčne regije. Seveda pa smo upoštevali tudi dejstvo, da nekdanje konvergenčne regije, torej tiste regije, ki so bile pod 75 odstotki v prejšnjem obdobju, imajo posebne potrebe, zato je treba tudi stopnjo koncentracije ustrezno prilagoditi. In še zadnje vpraša vprašanje. Um, spreminjanje meja. Meje, ki jih uporabljamo, so meje, ki jih uporabljajo Eurostat in države članice. To je vprašanje, o katerem govorijo države članice in statistični urad. Če bo prišlo do kakšnih sprememb, potem imajo tukaj besedo države članice in Eurostat preuči, ali obstaja kakšen smisel v zvezi s tem. In še nekaj, če sektorski pristop, po našem mnenju, je ta nova uredba nekaj, kar predstavlja dobro osnovo za bolj okrepljen čezsektorski pristop. Imamo ESF in e RDF, to lahko združimo, imamo pa tudi možnost za programe, ki upravljajo več skladov, mehanizem tudi za to, da lokalne skupnosti zagotovijo razvoj na lokalni ravni, da združijo vse sklade, imamo pravila za vseh pet skladov, imamo tudi pravila za to, da zagotovimo kohezijsko politiko in razvoj podeželja ter učinkovitost. Zato imamo po našem mnenju zelo veliko potencijala, ampak doseči je treba napredek na lokalni ravni. Na koncu se želim še enkrat vsem zahvaliti. Po mojem mnenju je bilo to zelo dobro. To je prva izkušnja za komisijo. Prvič smo sedaj predstavili predlog za kohezijsko politiko v okviru Lizbonske pogodbe, smo sedaj v običajnem zakonodajnem postopku in predloge seveda dobijo tudi nacionalni parlamenti. Zato se že veselimo nadaljnih razprav z vami. Hvala. Hvala lepa. Peter in uh, Peter Schneider, ki je tudi v odboru regi, uh, eh, želi spregovoriti minuto, prosim. Hvala lepa. Ne govorim v imenu regiji, ampak sem tukaj v imenu Bundesrata. Hvala lepa, da ste mi dali možnost, da spregovorim. Želim omeniti nekaj vidikov. Bundesrat bo v prihodnih tednih pripravil zelo celovito stališče o srednjeročnem finančnem okviru. Takoj, ko bomo to sprejeli, bom prosil, da se to mm, prevede, zato da boste to stališče tudi dobili. Nemške dežele se strinjajo z Bundestagom in zvezdno vlado, da predlog, kolikor ga pač poznamo, je v skladu z načelem koncentracije. Vem, da smo o tem razpravljali že v več forumih, naprimer tudi v Kosaku. To so mm, evropski odbori nacionalnih parlamentov in nekateri nacionalni parlamenti so opozorili, da je koncentracija sporna, skoraj tri četrtine skladov oziroma sredstva naj bi šlo v eno smer. Tudi kar zadeva klasifikacijo konvergence, je treba upoštevati v zvezi s tem, lahko rečemo, da je predlog komisije usmerjen na najšipkejše regije in to je tisto, kar si želimo. Vendar kohezijska politika mora biti na voljo vsem regijam v prihodnosti. To je jasno. To mora biti jasno tudi s povezavo do strategije EU 2020. Kohezijska politika bo pripomogla k temu, da izpolnimo cilje EU 2020, ampak to ne velja samo za najšipkejše regije. Vse regije morajo sodelovati pri tem in zato načeloma morajo vse regije sodelovati v teh skladih in mislim, da moramo zagotoviti prehodno obdobje kar zadeva prehodne regije, konvergenčne regije, ki so se pozitivno razvijale in so sedaj na temi 75 odstotki, teh je 16. Imamo 11 regij, kjer izvajamo postopno odpravljanje. To so tiste regije, ki zapuščajo financiranje za konvergenco in eh, Bundestag meni, da bi za omejeno obdobje lahko te regije dobile prehodno financiranje. Še nekaj so kritizirali, namreč, da vse regije, ki so med 75 in 90 odstotkih, eh, bodo kritično gledale na to, kaj te to bo trojen nov trajno novo merilo za upravičenost in težko je videti, kakšna je ločitev uh, glede na cilj konkurenčnosti. Torej, da prehod za trenutne eh, kohezijske regije, ampak preučiti moramo tudi možnost, da bi imeli srednjo rešitev. Hvala lepa, kolegice in kolegi, s tem smo prišli do konca naše seje. Tudi sama želim še spregovoriti za dve do tri minute. Najprej vam želim povedati, da se bomo v tej obliki sestali spet čez leto dni. V odboru smo se včeraj odločili, da želimo imeti oktobra naslednje leto še eno zasedanje. Takrat upam, da bomo ob koncu postopka pogajanja o regulativnem okviru in upam tudi, da bomo ob koncu pogajanj o večletnem finančnem okviru. Rast bo seveda prišla od regij, mest in malih in srednjih podjetij, ampak naša naloga je, da pripravimo okvir, ki bo spodbujal rast in želimo si, da bi novi programi naložb, ki jih um, financirajo instrumenti kohezijske politike, dejansko začeli teči uh, v začetku leta 2014. Zato je čas tudi zelo pomemben za nas. Povedati želim da ne samo komisija, ampak tudi mi v Evropskem parlamentu, sekretarjat in neštevilni kolegi in kolegi so tukaj in si zapisujejo. Vsi smo natančno prisluhnili vašim komentarjem. Prvo različico vaših komentarjev že imam v natisnjeni različici. Poslušali smo torej, ampak vsi, ki ste pripravljeni poslati v pisni obliki svoje prispevke, to bi nam bilo zelo všeč, kajti sodelovanje se šele začenja. Povedala sem vam na začetku, da imate rumen karton in oranžni karton za pregled subsidijarnosti, ampak ne želimo si videti tega. Videti si želimo tesnejše sodelovanje v celotnem obdobju, kajti veliko bo odvisno tudi od tega, kaj je mogoče storiti v nacionalnih parlamentih. Več odborov v nacionalnih parlamentih je, ki se ukvarjajo z proračunskimi pogajanji in drugimi politikami, zato seveda računamo na vašo aktivno ulogo v nacionalnih parlamentih in tudi na aktivno sodelovanje z vašimi vladami. Vsaj nekatere vlade poslušajo nacionalne parlamente, zato je tudi vaše stališče zelo pomembno in vaš vpliv doma je prav tako zelo pomemben za nas vse. Povedati želim tudi, da že dve leti redno in trdno delamo na tem, pripravljamo se na pogajanja, eh, gradimo na medsebojnem zaupanju s svetom, s komisijo, imamo zelo veliko resolucij. Tudi drugi poslanci v parlamentu se sedaj zavedajo prednosti kohezijske politike, Ustanovili smo tudi posebno delovno skupino o prihodnosti kohezijske politike. Pred tremi tedni smo prisluhnili komisiji, torej opravili smo zelo veliko dela. Imenovali smo tudi vse poročevalce za vse uredbe, ki jih je sprejela komisija. Imamo poročevalce iz vseh večjih političnih skupin. Skupine ELS je gospod Van Nisterroj, Jan Olbricht in Jan Celer iz Nizozemske, Polske in Nemčije. Iz skupine socialistov imamo Viktorja Boštinara iz Romunije. Marija Perez prihaja iz Španije in gospod Krl iz Nemčije. Skupina liberalcev pa imamo Riko Maner iz Finske. Ampak za vsakega poročevalca imamo tudi poročevalce v senci. Poročevalce v senci prihajajo iz vseh drugih političnih skupin. Torej, tisti, ki bi raje sodelovali z nekom iz vaše politične družine, lahko prav gotovo najdete sogovornika v Evropskem parlamentu, ki prihaja iz vaše politične stranke in seveda lahko z njim navežete stike. Vse je na spletu, vse informacije, ki jih potrebujete, so na spletni strani naslednje zasedanje, ki ga bomo imeli čez mesec, bomo eh, izkoristili za izmenjavo mnen o prihodnjem regulativnem okviru. Zavedamo se, da nas čaka veliko dela, vendar to delo želimo opraviti in upamo, da bomo lahko računali na vašo pomoč in da lahko skupaj dosežemo rezultate, izjiv je, da dosežemo rast v Evropi in edini način za to je evropska pot. Torej, združiti moramo sredstva in vire ter strokovno znanje. Moramo sodelovati. Čaka nas torej sprejem tukaj zunaj pred urati, zato želim sedaj skleniti tole sejo. Opominjam vas, da bomo po Poljakih imeli Dance, potem pa nas čaka Cipr torej, to priložnost lahko izkoristite, da govorite s kolegicami in kolegi iz teh parlamentov. Hvala lepa še enkrat, da ste se oglasili tukaj in upam, da bomo še naprej plodno sodelovali. Sodelovanje se je začelo zelo dobro in veselim se že sodelovanja v naslednjem letu. Hvala.